Uh, Kolegice in kolegi, začenjamo. Mislim, da je bilo sporočilo o zgodnjem glasovanju, vendar pa naj vas pomirim, ne bo zgodnega glasovanja. Tem ste bili upošteni, morda niste dobili maila, bo pa ob pol desetih, prej pa ne. Tako da prosim, kar vzamite, če si čas. Sedite se, ne bomo glasovali, že kar takoj. Tako da to vas naj ne skrbi. Have, um... Prav. Sprejetje dnevnega reda. Če nihče ne ogovarja, potem to sprejeto. Tudi nimam sporočil predsednika. 18. oktober, 19. november, 24. januar, 5. februar, zapisnik. Če ni ugovorov, bomo to sprejeli. Tako, sedaj pa program za pravosodje. Gospod Svoboda iz Bora Juri ni z nami, tako da bom sam to uredil. Gre za program pravosodje. Hvala sem kolegom, ki so bili zvočni vse na enem trilogu, poslanci in tudi osebe, ki so trdo delali na tem. Kot vsi veste, smo dosegli začasni dogovor po političnem trialogu 5. marca. To je počeljeno 55. Svod svoboda bi spregovoril, ampak ne more in vas pozdravlja. Po nadaljnih razprah na tehnični ravni bodo naslednji koraki sledeči poročanje dveh soporočevalcev o trenutnem stanju, glede pogajanj. To ne bo problematično. Lahko poročate Weidenholzer in Hauter, kdo bo prvi? Joe, prosim. Joe? Da čisto na kratko. Mislim, da smo dosegli precej napredka. Dosegli smo pomembne spremembe. Vse skupaj je teklo precej hitro, tako da smo dosegli delni začasni dogovor. Rešili smo nekaj težav, tudi skupaj s programom za vrednotnim pravicam, to je bil skupni pristop. In sedaj smo torej v razmerah, ko ne vemo točno, kakšno, kaj točno pomeni stališče sveta. In mislim, da moramo to razjasniti kar se da hitro, kaj ti ne bi bilo dobro, če bi vse skupaj padlo v vodo zaradi te negotovosti. Ajdi, mislim, da ve nekoliko več o postopkovnem delu. Konferenca predsednikov se tudi sporedno sestaja in morda bomo po tem sestanku vedeli kaj več. Moramo pa seveda izvedeti, o čem se pogovarjajo. Okay, thanks, Joe, and also, um, from... Hvala lepa. Joe in tudi Heidi. Ta dopis sveta naj ne bi bil problematičen, kar se tiče predloga sprememb za april 2. To bi naj bilo v redu, ampak razložili ste nekaj stvari. Heidi, prosim. Ta klot, hvala. Kot je Joe dejal, so parčovce in celotna ekipa je zelo zadovoljna za sebino. Imamo pa težave z dosej MFF. To je dosej MFF. In ni dogovora med svetom in parlamentom o tem. Torej, dopis, o katerem je John govoril, ima datum 19. marec. Dobili smo ga 20. marca, včeraj torej, in zapisano je, pripričani smo, da je določena mera gotovosti o naslednjih programih potrebna, zato da se bodo lahko akteri začeli pripravljati na programe, da bodo uporabljali urode za investicije že od začetka novega večletnega finančnega okvira in tako dalje in tako naprej. Svet torej pričakuje, da se bodo pogajanja z naslednjim parlamentom začele kar se da hitro in da bi jih dokončali na podlagi napredka, ki je že bil narejen, kot je to zapisano o, v dogovoru o soglasju, Seveda pa to ni povezano z dokončnim dogovorom o na večletnem finančnem okviru 2021-2027. Torej smo v razmerah, ko moramo biti popolnoma pripričani, da svet ne bo raztrgal delnega dogovora, ki smo ga dosegli glede vsebine. Kot je del Joe, je malo neprijetno, da moramo sedaj razpravljati o tem, tem trenutku, ko konferenca predsednikov razpravlja o globalnem odzivu parlamenta dopisa sveta. Tako da mislim, da ni dobro zdaj glasovati, imamo pa še nekaj prostora za glasovanje v odboru in na plenarnem zasedanju. Torej, žal ne vemo, kakšen bo na svet konference, konference predsednikov, kakšna bo odločitev konference predsednikov o tej dilemi. Take so torej razmere. Hvala lepa za upravljeno delo, na nekaj trilogih sem bil. Najprej torej hvala za to, potem pa tudi hvala za aktualizacijo glede dopisa sveta, to bomo sedaj spremljali. Ne bo pa to ostavilo našega časovnega razporeda do aprila 2. To je dobro, bomo pa zelo, zelo previdno te seveda spremljali učinek tega dopisa sveta na nas. Hvala za povratne informacije obema soporočevalcema. In hvala vsem, ki ste bili vključeni. V to veselimo se glasovanja aprila 2. Hvala. Prav. Sedaj pa druga točka. Naj razložim, to je bil skupni sestanek Libe plus Juri. Morda se to ni zdelo tako, ker sem tukaj sama, pa gospoda Svoboda ni. Ni mogel priti. ima druge obveznosti, zato se opravičuje. Sedaj pa glavni sestanek odbora Libe. Spremembe v dnevnem redu 8, 8. točka. Glasujemo. Glasovanje je preloženo o razširjanju turističnih vsebin na spletu. Potem 10. točka med institucionalna pogajanja o seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prihodu za meja imeti vizume, to je predstavljeno. O 9.30 bomo eno od točk obravnili najprej, potem pa tudi 9.45, večletni finančni kvet 2021-2027, potem pa 18.20, predstavitev osnotkov poročil o sporozumih Srbijo, Bosno in Črnogoro, o ukrepih mejne policije, vse to je preloženo. Potem pa točka 17, to bomo obravnavali 15, 15 na mesto 14, 45, če nihče ne ogovarja, je potem to sprejeto. Tako, sedaj pa jezikovni profil, tomačeno vse jezike, razen danščino, malteščino, hroščino in jerščino, sprejetje priporočil koordinatorjev pod 205, imenovanje poročevalcev, drage kolegice in kolegi, imenovali smo kolege, Roberta Metzola je bila vsega, imenovana. Ja, se prečujem, nisem vas videl. Velika dvorana je. Včasih se bojim, zato ne pogledam dvorano, da se ne bi kaj zgodilo. Dobrodošli. Imenovani ste bili porčovka za naslednje doseje. Dogovor med EU in Lichtensteinom o precej stvarih, tudi bojo proti terorizmu, kriminalu, to je okvirni sklep, potem tudi sporozum med EU in Švicarsko konfederacijo o podobnih stvarih in odbor bi naj podprl ta priporočila in to je tudi storil. Potem nekaj glede delegiranih in izvedbenih aktov. Naj preberem nekaj informacij o teh aktih. Prosim, bodite potrpežljivi, ko bom to na hitro prebral. Hvala torej 12. marca, smo dobili štiri izvedbenih aktov komisije. Glavni uredbeni akt je 2018 skozi 1940 Evropskega parlamenta in sveta 12. septembra 2018, ko smo spostavili ETIAS in spremenjene uredbe, kjer imamo standardno obliko za avtorizacijo potovalnih postopkov tukaj imamo red pod več 18 skozi 1640, potem pa tudi izvedmeno odločitev o posebnih zahtevah o formatu osebnih podatkov, pa tudi odločitev o dostopa do podkovnih base TIAS po členu 73.3b, uredbe 2018 skozi 1640 in potem še končno izvedbena rešitev komisije o specifikacijah o tehničnih rešitvah za povezovanje stičnih točke TSA in za tehnične rešitve za olajšanje zbiranja podatkov držav članic in Europola v namen spostavljanja statističnih podatkov o dostopu do ETSA e za namen organov pregona. Vse to je bilo sporočeno v newsletteru Libe 15. marca in notranji rok za predloge je bil tudi postavljen. Če kdo želi dati kakšen nagovor, prosim, obvestite sekretarjat pred 26. marcem opoldne. 12. marca smo dobili tudi potem izvedbene sklepe podobne narave. Tukaj gre za akt 2017 skozi 226. 2226 Evropskega parlamenta in sveta 30. novembra 2017 ko gre za sistem stop-istop. To ste tudi vsi dobili obvestilo o tem 15. marca v newsletteru in notranji rok, ja, zdaj zvenim že kar kot Theresa May, notranji rok za ugovor je bil tudi postavljen, če želi kdo vsega izreče kakšen govor, prosim, obvestite sekretarja Tlibe pred 26. marca samopodne. Bomo pa glasovali ob 9.30 danes. Tako da pripravite kartice. Potem pa sprejete zapisnikov 7. januarja, 19. in 20. novembra, 5. novembra, 28. junija, 25. in 26. aprila, 12. aprila, 9. aprila, 19. in 20. februarja, 20. februarja, 24. in 25. Javno je rečenih, če nagovarja, potem je to sprejeto. Prav. Točke 5, 6 in 7 sedaj. Mislim, da počaca koraja še ni. Is there a problem with interpretation, Mr. Diaz de Mera? Imamo težave s tolmačenjem, gospod Diaz de Mera? You're okay now. Okay. Vse lepo in prav? Prav. Pačaca Koraja še ni. Okay. Um, so um, so... Kolegice in kolegi, Koraja ni. Glasujemo ob 9.30. Krajši odmor. Kavica, sprostite se. Seveda bi glasovali takoj zdaj, ampak nekaterih še ni. Tako da bomo počakali. Glasovanje ni dolgo. Se upravičujem, če se bo gospod Korav pojavil, bomo potem obdelali te tri točke ampak do 9:30 pa imamo sedaj odmor. V 9:30 bomo glasovali, točno v 9:30, da boste tisti, ki morate oditi četrtek do polno, lahko odšli. Thank you. Uh, Kolegice in kolegi, tako, zdaj bomo glasovali. Začenjamo s programom o pravicah in vrednotah. Veliko dela je bilo vloženega v to. Bodil Valero, želite spregovoriti? Prosim. Čisto na kratko. Končali smo s tem delom, zelo plodno je bilo mislim, da ni težav pred glasovanjem, lahko glasujemo v odboru. In dobili smo pismo sveta, prosili smo naj nam pišejo, ali se strinjajo z vsem, kar smo se dogovorili. In sedaj smo ta dopis dobili. In vemo tudi, da nekatera vprašanja še ostajajo odprta, vse v klepajih in tako dalje. In s tem se bomo morali ukvarjati kasneje. Hvala lepa, glasujemo. Enotno glasovanje o besedilo, o katerem smo se delno dogovorili na medinstitucionalnih dogovorih, pogajanjih, glasujemo. Ste si glasovali? Dobro, še nekaj časa imate. Tomas, boste glasovali. Še imate čas, glasujte. Vote, couple, Še nekaj sekund časa imate. Okay, Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 31 za, 3 proti, 3 vzdržani. Čestitke poročevalki Bodir Valero. Hvala. Tako, sedaj pa naslednja točka. Potrpljenje. Na hitro bom prebral vod. Postopek glede te osnutke resolucije. To smo pripravili precej hitro. Torej, razlaga. Osnutek resolucije o sporočilu Komisije v Evropi, ki ščiti. To je pobuda, da bi rešili pristojnost Urada javne, Evropskega tožilstva tudi na čezmejne turistične zločine. Kot vemo, se sedaj vzpostavlja struktura EPPO kot postopek okrepenega sodelovanja 23 držav članic, ki sodelujejo in EPPO bo goren kar za nekaj elementov tudi za zločine proti finančnim interesom Unije in prekrške, ki so povezani s tem. Taka struktura bi naj bila vzpostavljena do konca 2020 in dolovala začetka 2021. Ta resolucija pa bi naj razširila torej mandat tožilstva tudi za načezmejne teroristične zločine. In to je po 86. členu pogodb. To sem moral razložiti, kaj ti to smo sprejeli precej pozno. Zato je pomembno to pojasniti. Če ni pripomp, pa lahko glasujemo. Najprej predlog spremembe ena, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe dve, glasujemo. Majte. Majte. Nimate kartice? Lahko si zabeležimo vaš glas. Samo trenutek. Prosim. Oh, you're indicating. Okay. Aha, boste pokazali z dvigom roke. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smo imeli štiri, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Mi smo si zabeležili tudi glas Majte. In potem še predlog B3. Glasujemo. The vote is now open. Še vedno lahko glasujete. Konec glasovanja. Tudi zavrnjeno. Sedaj pa končno glasovanje poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 33 za 5 proti 2 vzdržana. In to je tudi konec glasovanja. Hvala lepa. Uh, dear colleagues, um, I'm going to restart the agenda. Tako. Četrtek do povdne je. Vem, da odhajate, ampak nadaljevali bomo. Prosim, odidite, kolikor se da tiho, mi pa bomo nadaljevali. Gremo na točko 15. To je večletni finančni okvir gre samo za trenutno stanje, predstavitev glede tega. Tisti, ki želite prisluhniti, prisluhnite, tisti, ki odhajate, pa odidite. Hvala. Torej, nakratko, kar se tiče tega doseja. Kot predsednik skupine za stike z MFF 2021-2027 sem vam želel ponuditi informacije o različnih sektorskih programih za katere je pristojen Libe. To zadeva sklad za azil in migracije, za notranjo varnost, za vize Perikles, z program za vrednote in pravice in program pravosodje. Postopek Vemo, se je konferenca predsednikov odločila, da bodo vsa poročila, ki so povezana z MFF, zaključena do konca mandata, saj prva obravnava prek prve obravnave. In v tej fazi lahko sklenemo samo delne dogovore s svetom. V tistih primerih, kjer so bila pogajanja s svetom, se mora pogajalska ekipa odločiti, ali bi besedilo delnega dogovora vključili v stališče parlamenta v prvi obravnavi. Kaj se tiče programa enot in pravice, to je v tej fazi in kot se boste spomnili, smo potrdili delni dogovor danes o tem programu. Program pravosodja pa bi naj sprejeli ali 1. ali 2. aprila na skupnem sestanku. Tako da čestitke seveda vsem za to, da smo dosegli te delne dogovore. Ta odločitev je odvisna tudi od pisma sveta, ki bo potrdil, da je delni dogovor dosežen. In o tem smo že govorili. Tako, kolegice in kolegi, imate tudi kopijo v dokumentih za sestanek o vsem tem kar se tiče ostalih dosejev, smo sprejeli stojišče v prvi obravnavi za tiste doseje, kjer sveč nima manata za pogajanje. Razen, če ni tehničnih razlogov, so stališča, ki smo jih sprejeli v prvi obravnavi, tudi izhodišče za naslednji mandat. Kar se tiče AMF, ISF in BMWI. To je nekaj, kar se dotika teh dosejev. Komisija predlaga, da bi nekatere določbe uredbe o skupnih določbah imele učinek tudi na te sklade. Med pogajanji svetom, kar se tiče CPR, je postalo jasno, da bo količitev skladov GD Home po partnerskem sporozumu 7. člen da bo to pomemben del razprav. Parlament bi rad ukrepil določbe o partnerskem sporozumu, svet pa bi rad izključil sklade GD Home iz te določbe zaradi poenostavitve. V tem trenutku potekajo posvetovanja med pristojnimi pristojnima poročevalcema regij, gospod Krelj in gospod Novakov. skril S in D in ovako i LS. Torej ta posvetovanja potekajo. Skep ne bo sprejet kar takoj in parlament namerava sprejeti in podpreti mandat Evropskega parlamenta v prvi obravnavi. Pogajanja pa se bodo verjetno odvijala naslednjem sklicu po volitvah. Potem pa še, kar se tiče uredbe MFF in številke MFF, odbor za proračun nas je obveščil, da sedaj ni več časovnega pritiska, ker svet ne bo sprejel stališča pred volitvami, šele oktober 2019 bo to storil. In končno, čeprav svet pričakuje, da bo sprejel glavno uredbo MFF do konca 2019, je bolj verjetno, da bo postopek soglasja zaključen šele 2020, ker se bo parlament hotel pogajati, preden poda soglasje. To pomeni, da tudi ne bo javno dostopne posodobljene različice pogajanj strani romunskega predsedstva. Za dosej Libe to pomeni, da bomo morali počakati do pozne jeseni, preden bomo vedeli, koliko sredstev bo na voljo za vsakega od naših sektorskih programov. To je seveda še prav posebno težavno za doseje, kjer bo znesek, ki bo na voljo, imel veliko pliv na strukturo skladov ali programov. In to seveda velja tudi za program za pravice in vrednote ko sem sedaj razložil te tri točke, lahko prosim vprašam, če ima kdo kakšno pripombo. Ali vprašanje, gospod Diaz de Mera, prosim. Hvala lepa za vaše informacije, gospod predsedujoči. Želel bi izraziti neko skrb glede razporeditve. In sicer agencijam, eh, ki so pristojne za področje varnosti, kot je Europol, smo v zadnjih letih pripisali veliko novih pristojnosti in nalog. Zaupanje v Europol se je močno zvišalo. Zvišala se je količina podatkov, ki jih obdela Europol in povečalo se je tudi število zahtev po sodelovanju. Trenutni večletni finančni okvir za Europol predvideva premajhno količino sredstev, to je jasno. To bi pomenilo dejansko znižanje proračuna za Europol v naslednjem okviru v primerjavi z sedanjim. To bi pomenilo nižjo operativno podporo državam članicam strani Europola. Po mojem mnenju je ta predlog proračuna nespremljiv v tem pogledu. In uh, upam, da bo parlament odpravil to napako pri pogajanjih o večjem finančnem okviru. Uh, kar se tiče proračunskih post, stavk eh, so se te povečale od 5 na 7. Eh, nova proračunska struktura ne omogoča prenose sredstev znotraj agencij, ki so pristojne za varnost. V sedanjem okviru ni tako. V preteklosti smo del eh, neporabljenega proračuna Frontexa lahko porabili za druge namene. Eh, samo milijarda je predvidena za agencije, ki delajo na področju varnosti, eh, za agencije kot je Europol. Za obdobje 2021 do 2027 bi Europol dobil 937 uh, Mm, milijonov evrov. To pomeni zmanjšanje v primerjavi z prejšnjim okvirom. Še en primer bi želel podati in s tem bom zaključil. Leta 2021 je predviden proračun 126 milijonov. V trenutnem letu 2019 pa je eh, proračun 138 milijonov. Eh, tukaj lahko vidite to razliko 12 milijonov in lahko si predstavljate, kakšne bodo posledice za varnost evropskih državljanov, če bomo sprejeli takšno znižanje proračuna. Hvala lepa, gospod Diaz de Mera. Mislim, da podpiram to. Najpa povem, da je to že bilo na nedavnem sestanku jasno spostavljeno. Tudi gospod Omarđin mislim, da želi to pokomentirati, ampak naj povem, to niso točke, ko samo prosimo za več sredstev, ki je za pritisk na Europol, ker morajo sedaj upraviti več nalog. Nimajo pa znatno več sredstev za to. Zato torej je ta podrobnost, ki ste jo podali, pomembna in to bi podprl. In to je bilo tudi na sestanku te skupine za stike. Gospa Sipel, potem pa gospa Holmajer. Hvala lepa. Tudi sama želim dodati nekaj temu, kar je del Diaz de Mera. Težava ni samo znotraj pogajen o prihajajočem proračunu, ampak vidimo tudi, da naše države članice vedno več zahtevajo od EU, od agencij in načeloma je to v redu, to podpiramo. Ampak države članice ne ponujajo dodatnega denarja. To ni težava samo pri nas, Libe, to je težava tudi druge parlamentu. Dodatne naloge so zastavljene, ni pa sredstev. In Pri Brexitu, žal, moram to omeniti, bomo tudi videli vrzeli pri financiranju proračuna za naslednje leto. Torej, ko govorimo o tem, da lahko vse storimo znotraj tega proračuna, ki ga imamo, to je ena stvar. Druga stvar pa je, da moramo govoriti o dodatnih sredstvih, svežih sredstvih, kajti sicer bomo vedno morali se odločiti o tem, kje bomo morali vrčevati proti interesom državljanov na različnih področjih in mislim, da je to poleg razprav, ki jih imamo v proračunu, nekaj, ker bomo morali razmisliti tudi o tem, kako dobiti več sredstev za evropski proračun, da bomo resnično izpolnili vse naloge, ki so ni nam jih naložile države članice in za katere si želijo državljani, da jih opravimo. To je zanimivo. Gospod Dias de Meira, da bomo to še vrnil, da vidimo veliko je seznamo želja različnih skupin. Europol ni velika agencija in ljudje ne razumejo te perspektive. Če bi proračun bil v skladu s pričakovanji, bi bilo to dobro. Trenutni izvršni direktor Europola pa je zaskrbljen, ker ne zmorajo vsega in to je verjetno podobno pri drugih agencijah. Primer Evropole je zelo dober. Gospa Holmer. Posledno, lepi kolegi in kolegi. Hvala lepa, predsednik, kolegice in kolegi. Izredno podpiram kolego Demero. To je zelo utemeljeno. S posebnim odborom za terorizem smo na plenarnem zasedanju sklenili, da bi želeli pospešiti izmenjavo mnen starim sistemom Europol ni sposoben izpolniti nalog, ki jih dajemo Europolu in mandat, ki ga Europol ima. Do 2020 niti ni predvideno, da bi lahko spostavili ustrezne IT sisteme in niti ne govorimo o vsotah, ki bi morali potem dodatno še dodati temu. Če že prenašamo naloge na agencijo, ki odloča o ženskih vprašanjih ljudi, moramo potem dati tudi možnost za ustrezno financiranje. Ne govorimo o stotinah milijonov evrov, govorimo delno o desetih, dvajsetih milijonih letno. Torej, ne govorimo o nekih prioritiranih vsotah, gre res za razumne manjše vsote. Naj opozorim, da obstaja to tudi pri Eurojustu in Evropskem tožilstvu, permanentno pomankanje sredstva imamo in potem se države članice pritožujejo, če vse ne deluje tako, kot mora. Tako da resnično vse tri agencije, ki opravljajo delo na tem področju, morajo imeti strezne vsote. Ne govorimo o velikanskih vsotah, ampak toliko vsotah, da bodo lahko opravili svoje delo. I mean, again, Hvala lepa, spet zelo dober prispevek, kajti če bi vedeli, kako pogosto se pogovarjamo o tem z osebem Evropola. Svate niso visoke, nalog pa je zelo veliko. Eurojust je tožilsko krilo, vse kar storijo je dana vrednost. Agencija pa je predvsem majhna za nalogo, ki jo imajo. Torej, kar se tiče teh manjših povišic, bo to pomenilo zelo veliko. Tako da je Eurojust zelo dober primer za to. Moramo pa to razrešiti, to je resnična težava. Tako da prelagam, da bi jasno razložili naše stališče in izvršni direktori bodo te prispevke dobili. Še kdo na to točko? Kar se tiče proračuna, kolegi ste bili vključeni v to. Gerard, Gerard. zelo na kratko, predsednik. Popolnoma podpiram to, kar ste dejali, kar so dejali kolegi do sedaj, Imeti moramo ustrezna sredstva za to, da agencijam dovolimo izvrševanje na ustrezen način misije, ki jim bila poverjena strani parlamenta in tudi sveta. Tako da popolnoma podpiram zahtevo po povišanju sredstev za ustrezno izvajanje njihove misije. Uh, Hvala lepa. S tem smo resnično zaključili s to točko. Vločen prispevek imamo, gospa Holmajer je že navezan, da se na to želimo stabilno tožilstvo. Ne vem, kako bomo storili to s temi proračunskimi pričakovanji, ki jih imamo. Spet torej, pričakovanja so zelo visoka. Hvala lepa. Uh, Tako. Sedaj pa lahko preidemo na našo študijo. 11. točka, to je predvsej aktualna študija, vprašanje dezinformacije in propagande, lažne novice, vplivanje na javno mnenje. Žal se to razvija še prav posebno v tem trenutku pred volitvami. Veliko kolegov je že veliko delalo na tem vprašanju, tudi kar se tiče predstavitve Facebooka in drugih delih našega dela. To je predstavitev torej, te študije. To so zahtevali naši koordinatorji. Gospa Bajer je z nami in podala bo predstavitev do 15 minut časa. Imate. Upam, da bo to zanimivo za vas, kolegice in kolegi. Okay, thank you very much for being invited. It's my honor to Hvala, da ste me povabili. Veselje mi je, da lahko predstavim našo študijo. Gre za vprašanje, kako lahko lažne informacije in pa propaganda vplivajo na delovanje demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Evropski uniji in državah članicah. Študijo je pripravilo šest odličnih soavtorjev in trije sodelavci. Dva neodvisna zunanja strokovnjaka sta študijo pregledala, pa tudi več notranjih strokovnjakov Evropske službe za raziskave. Študija je torej zelo temeljita, gre za novo področje raziskav. Uporabili smo vse razpoložljive vire. No, virov je veliko zaradi mednarodnega zanimanja za to temo metodologija je pojasnjena v dokumentu, ki ste ga dobili, tako da se tukaj ne bom spuščala v podrobnosti. Povedala bom, kakšna je vsebina študije in potem se bom sredotočila na glavne koncepte. V študiji smo poseben podarek postavili na definicijo obsega, kaj so torej lažne informacije in propaganda. kaj je torej v takšnih kampanjah lažnih informacij problematično v moderni družbi. Potem smo preiskali tudi vzroke za to spremenjeno medijsko okolje in preučili smo, kako to vpliva na demokratične procese, na človekove pravice, na pravno državo v državah članicah. Prav tako smo analizirali obstoječo zakonodajo Eh, in ali je ta primerna za soočanje s tem problemom, gre tudi za zakonodajo, ki smo jo pripravili v zadnjih letih za to, da bi se borili proti lažnim informacijam. Eh, Pročevali smo, ali je ta zakonodaja učinkovita pri boju proti lažnim informacijam. Prav tako eh, smo preiskovali področje tehnologij in pa mm, pripravili nekaj napovedi glede prihodnega razvoja tega področja. Eh, no, javna razprava je temelj vsake demokracije, ampak to se je močno spremenilo v dobi interneta. Eh, vse skupaj je postalo bolj vključujoče, vsak eh, lahko sodeluje v javni razpravi sedaj. Ni več eh, ovir, ko gre za vstop, eh, recimo finančnih ovir ali pa eh, izobraževalnih ovir, ni celo pismenost ni potrebna. Ampak izhodišče ni enako vredno po usod. Poleg glavnih akterjev lahko z lažnimi informacijami sporočamo kakršnokoli vsebini, samo nekaj finančnih sredstev je potrebnih za to. No, eh, pomembni so tukaj tudi vzorci vedenja določenih delov javnosti. Vse skupaj se je še poslabšalo eh, z mm, pristranskostjo same javnosti, to potem privede do polarizacije m, mm, družbe. Sedaj se pojavlja javni diskurs, javna razprava, ki je bolj vse vključujoča, ampak tam se lahko zelo hitro širijo tudi lažne informacije, informacije, ki temelijo na čustvih um, ali pa na pristranskosti, znanstvena dejstva pa obstajajo ob strani. Tudi manipulacija za znanstveno argumentacijo se je v zadnjih letih eh, okrepila. Med raziskavo eh, smo opazovali dva faktorja, ki določata učinkovitost kampanj za desinformacijo najprej imamo tukaj pluralnost medijev, nepluralni medijski sistemi so enostavne tarče za kampanje dezinformacij in propagande, preprosto zato, ker javnost nima virov, s katerimi bi lahko preverila te informacije. In pa drugič gre za stopnjo organizacije kampanj dezinformacij. Uh, če gre za manjše založniške družbe ali pa za posameznike, tega ne moremo primerjati z dobro organiziranimi organizacijami, ki lahko uporabljajo različne vire in različne kanale komunikacije istočasno. Ko smo preučevali uh, vpliv na človekove pravice in temeljne svoboščine, smo identificirali identificirali tri pravice, na katere neposredno vplivajo dezinformacije. Prvič, človeško dostojanstvo. To je predpogoj za spoštovanje drugih človekovih pravic, recimo za spoštovanje zasebnosti in pa eh, pravice do izražanja mnenja. Um, z psihometričnimi tehniki profiliranja uh, lahko kampanja dezinformacij um, se ciljno usmerijo v um, čustva določenega posameznika, s tem se potem lahko uh, manipulira, gre za mikro usmerjenost teh kampanj, torej. Uh, gre za to, da so informacije usmerjene v točno določeno osebo, njihove strahove, um, skrbi in tako naprej. Eh, tukaj um, gre za posebne algoritme, s katerimi se vedno znova posodablja in izboljšuje eh, te tehnike, ciljne usmeritve. To um, izkorišča tudi ranljivost posameznikov in pa njihove osebne podatke. Poleg zasebnih podatkov, takšno, takšne mikrousmeritve eh, tudi pogosto razdražajo poskrbijo za razdrobljenost eh, javnega diskurza in zaradi tega ljudje težko sprejemajo eh, odločitve oziroma si oblikujejo mnenje. S tem eh, se torej ustvarja dvojna škoda. Najprej posameznikom, ki so ciljna skupina teh sporočil, druga skupina pa so posamezniki, ki nimajo tovrstnih informacij, ampak njihovi. Mm, sodržavljani sporočajo o teh informacijah. Na ta način politične stranke lahko z, z, z razdrobljenimi uh, kampanjami dezinformacij razdelijo in pa zmedejo ciljno publiko. Eh, no, eh, tretja svoboščina, ki jo prizadene desinformacija, pa je eh, svoboda do sprejemanja informacij. Tukaj smo ugotovili, da če v javnem diskursu dominirajo lažne informacije, potem je primarni tok medijev oviran in lahko prihaja do sistemskih kršitev na področju svobode medijev, ki so del svobode izražanja, seveda. Svoboda do sprejemanja informacij je osnovna pravica državljana, ki jo potrebuje zato, da lahko potem sprejema um, informirane odločitve. Pravna država in uh, človekove pravice ter demokracija uh, so, so odvisni med seboj, če vplivamo na uh, en kot tega trikotnika, vplivamo na celoten sistem. Če recimo vplivamo na svobodo izražanja, na svobodo do informiranosti. Eh, potem je eh, s tem okrnjena tudi sposobnost odločanja državljanov v volilnem procesu in to potem vpliva na demokracijo. Eh, če so komu kršene temeljne svoboščine, to vpliva na celotno Evropsko unijo, zaradi državljanov, ki so državljani Evropske unije, pa tudi zaradi mehanizmov sprejemanja odločitev v Evropski uniji, eh, kaj ti te sprejemajo delegati posameznih držav. Če na koga izmed poslancev ali delegatov vplivajo eh, kampanje desinformacije, to lahko vpliva na legitimnost celotnega parlamenta, recimo. Tukaj lahko vidite tudi razpredelnico, ki, pri, ki prikazuje, kako lahko manipulacija demokratičnih procesov in demo, kako lahko manipulacija demokratičnih procesov vpliva na demokracijo. V navpičnem stolpcu je prikazan demokratičen proces sprejemanja odločitev, torej tu spoštovana pravna država in pa temeljne soboščine, horizontalno gledano. Pa je prikazano, ali je demokracija ohranjena oziroma ali um, je spodkopana. Tukaj imamo štiri scenarije. Scenarij A, tukaj ni vse um, idealno, scenarij B, Eh, no, v scenariju A je vse idealno, v scenariju B. Tukaj mm, manjkajo določena orodja za zagotavljanje demokracije. Demokratičen proces je spoštovan, ampak nekako je omogočeno, da avtoritativna mm, entiteta pride na oblast in to potem mm, pomeni konec demokracije. V tem primeru bi morala Evropska unija izkoristiti svoje moči nadzora. Tretji scenarij, scenarij C. Tukaj prihaja do manipulacij demokratičnega procesa eh, z nezakonitim financiranjem kampanj in tako naprej. Ampak rezultat ni ta, da bi bila odpravljena demokracija. Demokracija še vedno ostane. V tem primeru bi Evropska unija morala preveriti, ali so postopkovna jamstva dovolj. Treba je sprošiti mehanizem, ki preverja, ali je spoštovana pravna država in drugi člen pogodbe o delovanju Evropske unije. Četrti scenarij, scenarij D, pa je, pa je scenarij, kjer je um, bila demokracija odpravljena zaradi manipulacije demokratičnega procesa. In tukaj spet gre za jasno kršitev člena dve pogodbe o delovanju Evropske unije. Naša priporočila bi lahko strnili v dva sklopa. Prvič, krepitev odpornosti demokracije in pa drugič, eh, politika medijev. Kar se tiče krepitve demokra, eh, demokratične od, eh, torej odpornosti demokracije, uh, Tukaj študija jasno pojasnjuje, kaj pomeni odpornost demokracije. Tukaj govorimo o tako imenovani militantni demokraciji, podajamo tudi um, historično ozadje in pa konceptualno ozadje tega. Gre za to, da je treba poskrbeti za ravnoteže med omejevanjem svoboči in pa odpornostjo. Odpornostjo, govorimo o odpornosti demokratičnih sil. Tukaj so ocenjena tudi tveganja. No, eh, takšna načela so previdnostne narave, lahko preprečijo slabšanje demokracije, ampak enkrat, ko pride do eh, spodkopavanja demokracije, ehm, je, samo, je težko ponovno spostaviti demokracijo z preomenjenimi orodji. Naslednji posnetek spet gre za krepitev odpornosti demokracije. Tukaj gre za štiri glavne točke. Podali smo nekaj priporočil eh, v zvezi z prihajajočimi volitvami v Evropski parlament. Dogoročno gledano je treba sprejeti strožja pravila o eh, političnem oglaševanju, tukaj treba zagotoviti več preglednosti in ta pravila morajo biti usklajena po vseh državah članicah. Ko gre za oglaževanje, je treba preveriti pravila glede financiranja kampanj. Tukaj treba poskrbeti za jasnejša in bolj pregledna pravila o financiranju kampanj. Kaj ti tukaj prihaja do velikih pomankljivosti v naših demokracijah. Tretjič, treba je zagotoviti varstvo podatkov. Uredba, splošna uredba za varstvo podatkov je velik dosežek, ampak tukaj je treba zaključiti delo z uredbi o e-zasebnosti, tukaj je treba eh, omeniti tudi upravljalce platform in pa družabne medije. Tukaj treba okrepiti pravila in jih nekako uskladiti z uporabnikom prijaznimi pravili. Eh, četrtič, predlagamo lokalne programe izobraževanja o, državljanski, um, o državljanskih svoboščinah. Treba je okrepiti poznavanje um, demokratičnih načel, pravne države, človekovih pravic, kakovost teh izobraževalnih programov pa mora biti pod nadzorom evropskih institucij. To ne sme biti prepuščeno lokalnim organizacijam. Obstoječe tovrstne programe bi morali okrepiti s pomočjo usposabljanja učiteljev. Um, treba je mm, poskrbeti tudi za mobilne kampanje in pa treba je uh, okrepiti medijsko pismenost. Tudi, ko gre za objavljanje vsebin na družabnih medijih. naslednji posnetek. Drugi sklop pravil se osredotoča na mm, politiko medijev. Prejšnji posnetek, prosim. Next. Oh, yes. Next, Sedaj smo prišli do pravega posnetka treba je ponovno vzpostaviti zaupanje v medijsko okolje. Javni mediji so eno izmed uh, primernih orodij, če to res služi informiranju javnosti in če ne služijo temu, da se širijo dezinformacija in propaganda. Treba je torej zagotoviti nadzor nad javnimi mediji. Če je ugotovljeno, da javni mediji ne služijo javnosti, ampak da služijo političnim interesom ali pa kapitalu, eh, potem ne bi smeli dobiti um, državne pomoči v okviru člena 86 pogodbe delovanja Evropske unije. Eh, treba je poskrbeti za pravila tudi za upravljalce platform, eh, treba je poskrbeti za redne kontrole, zato da se ugotovi, ali je spoštovana Eh, ali je spoštovan pluralizem medijev, to bi moralo pravzaprav postati del mehanizma eh, za preverjanje stanja pravne države. Ko gre za platforme, imamo tukaj kar nekaj eh, priporočil. Treba je poskrbeti za enakovredno izhodišče za vsa mnenja in stališča regulatorji bi morali skušati vplivati na arhitekturo same komunikacije. Poslovni mod. Eh, treba je sprejeti, eh, spremeniti tudi poslovni model, katerega trenutno uporabljamo za um, obravnavo zasebnih podatkov. Kar se tiče priporočil za upravljalce platform, tukaj se želim osredotočiti na drugo točko. Za zakonodajo bi morali platforme zavezati, da poskrbijo za neutralno svojih uh, storitev. Um, ne sme prihajati do diskriminacije mnen in uporabnikov platform. Če povzamem mojo predstavitev, študija vsebuje izčrpen seznam priporočil, tega vam priporočam za branje. Želela bi izpostaviti samo nekatera izmed teh priporočil, gre za ključna priporočila, ki lahko privedejo do dolgoročnih sprememb. Najprej gre za krepitev odpornosti demokracije. Samo na ta način se lahko a, borimo proti globalnemu trendu populističnih avtokracij. Drugič, treba je zagotoviti robustno zaščito zasebnih podatkov. Tudi to je pomembno v luči prihajajočih tehnologij oziroma tehnologij prihodnosti. Eh, te bodo lahko um, vedno bolj izkoriščale zasebne podatke in privedle do utopičnih družb. Potem uh, tretjič, stroga pravila glede političnih uh, kampanj. Če želimo, da, oh, če želimo ohraniti demokracijo, so tukaj potrebne reforme in Evropska unija bi tukaj morala ukrepati, saj to lahko naredi bolj učinkovito kot nacionalne vlade. In pa uh, zadnje priporočilo, treba je regulirati financiranje političnih kampanj in potrebujemo pravično, pravične in etične kampanje. To mora postati standard samoregulacije za vse uh, politične akterje. Tudi za te namene bomo potrebovali posebne programe usposabljanja in izobraževanja. Hvala lepa. Hvala lepa za predstavitev študije to je zelo aktualna tema. Zahvaljujem se poslancem, ki so ostali tukaj in so prisluhnili predstavitvi študije. Upam, da bo to za naše kolege koristno in uporabno. Imam to kakšno vprašanje ali pripombo? Barbara Spenjeli in potem Judith. E, e eh, Hvala lepa za vašo predstavitev. Hvala lepa za študijo, ki ste jo pripravili. Nisem uspela prebrati celotne študije. Sem pa nekako na hitro vse, vse skupaj preletela. Strinjam se za številnimi priporočili, ki ste jih navedli v študiji. Želela bi dodati samo še naslednje. Ko sem bila poročevalka. O, o svobodi medijev sem ustrajala, predvsem pri naslednji točki. In sicer. Dezinformacije so problematične predvsem eh, na spletu. Um, Desinformacije so lahko tudi ciljno usmerjene in to je lahko resen problem, ne samo za družabne medije, ampak tudi za večje um, medije. Tako je že od um, vojne na Korejskem polotoku, če sem odkrita. Sama sem bila dolga leta novinarja. In uh, spomnim se začetkov mojega izobraževanja. Takrat je, izdaj, je, bil izdaja, je bila izdajana revija Economist. Um, In uh, njihov moto je bil takrat uh, eh, poenostavljaj in širi informacije. Del, del, del um, no, kar se tiče četrte točke, ki govori o ukrepih, ki so bili sprejeti v Nemčiji, Franciji in Italiji, gre za pravila glede odstranjevanja spletnih vsebin mislim, da so ta pravila, da so ti ukrepi nesorazmerni in uh, pretirani uh, in so tudi napačni. Ne moremo dati takšne pristojnosti in odgovornosti državnim oblastem. Jaz se tukaj zauzemam za samo regulacijo na prostovoljni osnovi. skrbi me tudi strokovna skupina E-Stratcom Force iz ESZD. Eh, eh, ta skupina se osredotoča samo na Rusijo in pri tem popolnoma pretiravajo. To pravim zato, ker prav gotovo obstaja nevarnost, da zunanje sile posegajo v naše notranje zadeve. Ampak, če začnete raz, analizirati m, mm, rezultate volitev ali referendumov, eh, torej gre recimo za Brexit, za volitve v Italiji, za volitve v eh, Franciji, eh, če analizirate te rezultate in rečete, da je vse skupaj posledica ruskega umešavanja, potem pravzaprav spregledate globoke vzroke tega, zakaj je večina ljudi glasovala za Brexit in zakaj je večina ljudi glasovala za Trumpa in podobno. Mislim, da tukaj obstaja grožnja. Ignoriranja eh, tega, kaj so dejanski vzroki za to vrstne politične rezultate. But in your report, you tr- Barbara, you did try to cover. Barbara, v tvojem poročilu si eh, spregovorila o vseh teh temah. Tvoje poročilo je vsebovalo še veliko pomembnih točk, ampak eh, gre pa za zelo široko področje. Še sam bi želel podati. Um, naslednjo pripombo. No, uh, omenili ste različna priporočila, ampak um, očiten problem so tukaj monopoli na področju tiskanih medijev. Eh, potem Barbara je omenila tudi vpliv um, tiska v referendumu o brexitu strani mrdahovih medijev recimo in tako naprej. Eh, tukaj gre seveda za pravila recimo o lasništvu medijev. Um, kaj narediti za nadzor nad uh, masovnim branjem tiskanih medijev? Uh, res je, da se spletni mediji krepijo, ampak še vedno velik del prebivalstva bere tiskane medije. In... Nekako se zdi, da je to nekaj, kar smo spregledali pri celotni eh, razpravi, govorimo samo še o Facebooku in drugih platformah. Eh, kaj pa je za tiskanimi mediji? Um, poglejte si včerajšnji primer. Um, premijejka poda določeno izjavo in potem se to izjavo ponatisne v mm, masovnih tiskanih medijih. Torej gre za problem zahodnih medijev, kjer je lasništvo medijev preveč skoncentrirano. Mi govorimo o dezinformacijah na spletu, dejansko pa dezinformacije obstajajo tudi v tiskanih medijih. Have online products and some of those online products are the In uh, ti veliki mediji imajo tudi svoje spletne proizvode, ki so zelo vplivni. Torej gre za vprašanje lasništva in tega, kako ljudje dojemajo tiskane medije, predvsem tiste najbolj razširjene. Judith. Nekoliko ste bili teoretični, zato me zanima, če lahko podate nekaj konkretnih primerov, na podlagi česa ste prišli do takšnih sklepov. Vem, da prihajate iz Budimpeše, lahko morda predstavite kakšen primer iz vaše države in pa še. Mm, Ta mikrociljna usmerjenost. Sedaj nas samo nekaj mesecev loči od evropskih volitev. In jaz se sprašujem, kje naj tukaj postavimo meje. Očitno bodo družavni mediji ostali v uporabi. Ehm, kaj narediti recimo v primerjavi družavnih medijev? Kje moramo zastaviti meje? Hvala, Judith. Birgit. Najlepša hvala. Najprej bi začela s splošnim komentarjem. Govorili ste o boljši zakonodaji za varstvo podatkov in zasebnost v svetu, v katerem je praktično vse na voljo v digitalni obliki. Rada bi izpostavila problem, ki ga imamo v trenutni situaciji, naprimer govorimo o GDPR, o e-zasebnosti in drugi zakonodaji in vedno znova slišimo včasih strani politikov, eh, pogosto iz industrijskega sektorja, da sprejemamo preveč zakonodaje ko pa je govora o zaščiti temeljnih pravic, eh, o zaščiti svobodnih volitev in vseh, vseh, stvari, vseh ostalih stvari, o katerih ste govorili, eh, ne gre za eh, preveč zakonodaje, gre za to, da zamujamo zakonodajo. Rada bi se dotaknila tudi svobode medijev. Mediji, tako kot druga področja v naši družbi, niso Eh, nujno slaba ali pa dobra stvar. Vse je odvisno od različnih stvari. Govorimo o eh, dobro usposobljenih, izobraženih, kvalificiranih novinarjih. Prav to je ena stvar, ampak vedno pogosteje se znajdemo v situaciji, ko eh, nekdo reče, da je novinar. Uh, in dela za nek medij, ampak ni ustrezno usposobljen. Vedeti moramo, da ljudje v medijih poznajo pravila in tudi mediji morajo spoštovati določene demokratične eh, določbe eh, vladavino prava. V starem tradicionalnem svetu je veljalo naslednje. Ko so eh, tiskani mediji objavili nekaj napačnega, so lahko to na to popravili, eh, občinstvo je to zaznalo in eh, objavljen je bil popravek. Danes v, v današnjem medijskem svetu, v digitalnem svetu, so učinki drugačni. Na to mikrociljanje težava ni mikrociljanje samo, ne gre za to, da je eh, to nekaj dobrega ali slabega intrinzično gledano. Politične stranke so to vedno počele tako ali drugače, eh, ko so poskušali kontaktirati, stopiti v stik s točno določeno skupino. Težava je spet vprašanje nadzora, kdo stopa v stik s kom in kakšen je cilj. Vedeti moramo, kakšne so različne oblike teh pojavov. In hvala za vse te eh, komentarje, pojasnila v zvezi z eh, dezinformacijami, napačnimi informacijami, različnimi termini, ki se uporabljajo. To je pomembno, ker je pomembno razlikovati med različnimi pojavi. Moje vprašanje je naslednje. V tem digitalnem, digitaliziranem svetu eh, pogosto še vedno razmišljamo preveč tradicionalno zanima me, kako ugotoviti, če je nekaj dezinformacija, če je nekaj napačna informacija in kako naj se odzovemo onkraj tega eh, problema mikrociljenja. Kako oblikovati nasprotno sporočilo, kako obveščati ljudi. Še nekaj. Govorili ste o okrepitvi demokracije, o okrepitvi razprav, eh, ki bi postale prave razprave. Ljudje pogosto preberejo samo naslove, eh, vidijo novice na Twitterju in menijo, da so dobili vse podatke, ki jih potrebujejo. Kaj moramo narediti v digitaliziranem svetu, zato da okrepimo demokracijo? Po mojem mnenju, eh, ta svet pomeni, da potrebujemo več razprav, pravih razprav s pravimi ljudmi v fizičnem okolju. To je edina možnost, da zagotovimo pravo izmenjavo mnen in da se takoj odzovemo na različne argumente, ki jih slišimo tekom teh razprav. Javni organi, politične stranke in vsi ostali v svetu morajo na mizo dati ideje za krepitev naše demokracije, za krepitev razumevanja naše eh, demokracije in za krepitev dialoga na vse različne načine, ki obstajajo. Če imate kakšno idejo, če imate morda v mislih kakšno najboljšo prakso, ne vem, če ste to v eh, študiji prav tako obravnavali, nisem uspela prebrati celotne študije, ampak če imate takšne ideje, bi nam to bilo v veliko pomoč. Najlepša hvala, Birgit. To je pomembna študija, pomembna eh, tema. Ljudje se odzivajo na to, kar smo slišali, ampak morda bi se lahko sedaj vi odzvali na to ta specifična vprašanja. Izvolite. Najlepša hvala za ta eh, tehna vprašanja. Veseli me, da ste naslovili ta vprašanja name, ker eh, se mi zdi, da to kaže, da gremo eh, z dokumentom in s priporočili v pravo smer. Kar se tiče novosti tega pojava, nuje po ukrepanju, dokument ne poenostavlja te problematike, ki je zelo kompleksna, zapletena. Dezinformacije, napačne informacije so zelo star pojav. Imamo primere v študiji iz starih časov, iz antike, iz časa Demistokla, to je obstajalo. Ampak v zadnjih nekaj letih je ta pojav dosegel nek eh, nov način eh, izražanja. Učinek in vzrok nista nujno znanstveno dokazljiva. Ne moremo, na primer, dokazati, če je bil rezultat ameriških volitev dejansko rezultat, eh, do katerega je privedlo rusko vmešavanje, tega ne moremo kar tako dokazati. Ampak eh, vse skupaj je preprosto v zraku. Zadnje študije so pokazale, da eh, starejši vase sprejmejo sedemkrat več dezinformacij kot pa mladi. Mladi očitno razmišljajo drugače, poznajo digitalni svet, razmišljajo eh, na ta način, se zavedajo možnosti za dezinformacije, kar pomeni, da eh, ta pojav na nek način izgublja svoje zobe, vsaj upamo. To je tudi generacijsko vprašanje. Želimo se dotakniti strukturnih vprašanj tega novega medijskega okolja in strukturnih rešitev eh, v zvezi z našimi demokracijami ko se poskušamo odzvati na izzive v demokracijah, ko se poskušamo odzvati na Brexit, naprimer, eh, tudi to obravnavamo v naši eh, študiji. Razočaranje teh množic ljudi, ki sedaj aktivno sodelujejo v javnem diskurzu, to je pravo razočaranje. Če politična elita ne razreši tega dejanskega eh, razočaranja, dejanskih frustracij ljudi, ki so jih eh, družbeni mediji opolnomočili, eh, da lahko sodelujejo eh, pri javnem diskurzu, potem se stvari ne bodo spremenile na bolje. Družbeni mediji so vplivali na strukturo javne sfere, če se vrnemo na Habermasa, ki je govoril o javni sferi ti družbeni me, eh, mediji so spremenili strukturo javne sfere, zato ker je vse skupaj postalo predvsej bolj transparentno. Tudi politični proces je predvsej bolj transparenten. Zdi se, da je bliže ljudem, ampak navadni ljudje na ne morejo vplivati. Navadni ljudje pa lahko sodelujejo v tem družbenem diskurzu, ne morejo pa zagotoviti sprememb. Politiki eh, populisti, ki obljubljajo hitre spremembe, so lahko zelo uspešni s temi sporočili. Kar se tiče eh, nemške zakonodaje in italijanske zakonodaje, se strinjamo, da ta ni učinkovita. Sploh to velja za nemško zakonodajo, naprimer, ki se osredotoča na kaznivi eh, govor, kakor je bil eh, definiran eh, prek sodišč po, drugem, po drugi svetovni vojni. Ampak napačne informacije kot takšne ne morejo biti kriminalizirane, tako da to ni ustrezna rešitev. Mi smo podali nekakšno osnovno Eh, osnovni komentar tega, kaj bi se zgodilo, če bi eh, takšne informacije bile kriminalizirane, ampak eh, to ni prava rešitev. Ne moremo preprečiti oziroma prepovedati govora glede na vsebino, ko pa govorimo o mikrociljenju in agresivnih tehnikah ciljenja, lahko razmišljamo tudi o takšnih rešitvah. Ta tehnika je zelo uporabna, ker je ciljno usmerjena. Je tehnika, ki se pogosto uporablja v oglaševanju. Lahko sledimo določenim načelom, naprimer 22. Eh, členu GDPR. Mikrociljene političnih oglasov oziroma mikrociljanje na osnovi eh, občutljivih informacij bi lahko vključili v 22. člen GDPR, ki govori o avtomatiziranem sprejemanju odločitev, kar ima velik učinek na eh, okoljšine, v katerih živijo ljudje. Politično odločanje v veliki meri, po našem mnenju, eh, vpliva na odločitev okoliščine ljudi. In ta pravila predvidevajo posebna varovala, eh, s katerimi bi eh, uporabniki, državljani lahko eh, odločitve sprejeli v lasne roke, kar se tiče uporabe lasnih osebnih podatkov in možnosti, da se jih mikrocilja. Izogniti se moramo uh, Eh, situaciji, ko eh, ljudi obravnavamo zgolj kot objekte, ki jih eh, ciljamo, brez da bi oni vedeli, da se izvaja takšno mikrociljenje. Še ena stvar je transparentnost. Ljudje, uporabniki naj imajo dostop do takšnih repozitorijev zbirk oglasov, kjer lahko najdejo podatke o tem, eh, katera politična stranka je to naročila, kdo je za to plačal, kakšni kriteriji so se uporabljali za to, da so jih eh, mikrociljali. Priporočila, kar se tiče varstva podatkov, se nanašajo torej tudi na to. Ljudje bi morali imeti možnost, da se odločijo, kakšne osebne podatke eh, bodo ponudili oglaševalcem in na podlagi katerih podatkov jih naj mikrociljajo, na, poda na podlagi katerih podatkov pa jih ne smejo uh, ciljati. Naprimer, uh, eh, podatki o uh, njihovi spolni usmerjenosti, uh, to je nekaj, o čemer lahko sklepamo, uh, ampak uporabnik bi moral imeti možnost, da prepove uporabo takšnih uh, podatkov in dostop do takšnih podatkov. V študiji imamo tudi specifične primere o dezinformacijah po državah eh, in po sekcijah, kar se tiče moje domače države, na osnovi znanstvenih eh, raziskav inštituta Oxford. Lahko povem, da je Mačarska edina država, kjer je dezinformacijska Eh, kampanja prišla iz strani eh, vlade. Kar se tiče prekomerne zakonodaje, je treba izpostaviti um, moje stališče kot uh, nekdo, ki se ukvarja s svobodo izražanja, nočem spremati prekomerne zakonodaje, nočem prekomerne zakonodaje, ampak zasebnost je legitimen argument za zakonodajo, ehm, ki ne velja morda za govor, ampak za medijsko okolje. Zato sem dejala, da je pomembna ta struktura medijskega okolja, ki jo je treba oblikovati, na katero mora zakonodajalec vplivati. Tega ne smemo popolnoma prepustiti tržnim procesom ki definirajo samo strukturo in reševanje problematike. Naprimer, zdravniki in, in pravniki imajo prav tako dostop do uh, precej uh, osebnih občutljivih podatkov, ampak spoštovati morajo zasebnost. Zakaj morajo, uh, eh, naprimer, v medijih uh, zlorabljati oziroma zakaj lahko uporabljajo takšne podatke in uh, na podlagi njih uh, slušati? No, kar pozabite moje vprašanje. Pošteno povedano, je bil to zgolj nekakšen klic v sili. No, to, kar je eh, naprimer Daily Mail natisnil na podlagi tega, kar je povedala Mejeva, to je zgolj klic v sili. Eh, žal mi je, to eh, se dogaja že zadnjih 25 let, gre za blatenje Evropske unije v. Eh, naših tiskanih eh, in netiskanih medijih. No, seveda je spletni del e-mail drugačen kot tiskani del e-mail. Eh, podobno Guardian. Economist ni slab, Barbara, ampak tudi Economist je eh, uporabil ta stavek. Dober komentar. To je bila odlična študija, hvala. Upam, da jo bodo ljudje lahko uporabili. Imeli smo zaslišanje Facebooka in vse druge zadeve, zato so koordinatorji prosili za pripravo te študije. Upam, da jo bomo lahko uporabili ne zgolj sedaj, ampak tudi v prihodnosti. Hvala za vso delo, ki ste ga vložili v to. Hvala vsem članom in članicam odbora, ki pri tem sodelujo. In še enkrat hvala za odeležbo. Upam, da bomo lahko to uporabili pri tako kritični zadevi it, now we, uh, it gives me great pleasure to invite Michael O'Flaherty to. Sedaj pa mi je v veliko veselje, da povabim Michaela O'Flahertyja uh, tukaj za omizje. Slišali bomo uh, stališča Agencije za temeljne pravice. Prosim, da ostanete v dvorani, če imate čas, to bi bilo res lepo. Sorry, I'm just um, updating myself on, um, on some. Se upravičujem, uh, bral sem določene zadeve, ki se dogajajo zunaj dvorane o konferenci predsednikov. Težko je tolmačiti njihove odločitve, tisti, ki jih tolmačijo, bi morali verjetno uh, dobiti malce več denarja za to delo vse skupaj precej nerazumljivo. No, kakorkoli že, dobrodošli na današnjem sestanku. Eh, to je zadnji sestanek, kjer vas pozdravljam. Eh, rad bi se vam zahvalil za vse vaše prispevke eh, k agenciji in temu področju. Resnično fantastično obdobje je za nami in zelo ponosen sem, da sem lahko skupaj z našim osebjem sodeloval pri tem delu, da sem lahko obiskal agencijo več kot enkrat in da sem lahko sledil eh, vašim dejavnostim. Na koncu eh, so ljudje malce. Uh, manj zainteresirani za vse, zato sem želel že v začetku povedati, da se vam zahvaljujem za vaše delo. Hvala, da ste okrepili profil te agencije, hvala, da ste okrepili uh, sam produkt te agencije, uh, tudi kar se tiče proračuna in tako naprej. Vse to je bilo odlično upravljeno, upam, da vam lahko pomagali tam, kjer vam lahko pomagamo. Mislim, da eh, smo poskrbeli za dobro partnerstvo. Hvala za vašo odgovornost, hvala za vsa poročila nam glede na to, da je to naše zadnje srečanje, sem se vam želel eh, zahvaliti. Seveda ste eh, agencijo vodili tekom zelo eh, težkega obdobja, to ni preprosto delo. Hvala še enkrat, hvala tudi vsemu osebju, ki dela z vami. Tudi njim, prosim, posredujte to zahvalo. Danes nas boste obvestili o misiji, ki so jo kolegi izvedli. Gre za misijo, ki je potekala od 25. do 26. septembra eh, lani. To je osnova za današnjo eh, sejo, za vaš današnji obisk. Tam si je bila del forma, jaz sem bil eh, ad hoc član delegacije, Cecil in drugi pa so bili formalni člani te delegacije. To je bil res impresiven dogodek temeljuje na dejanskem delu eh, agencije. Morda bi vas sedaj zaprosil za vašo eh, predstavitev, na to pa bomo mi odgovorili in eh, spregovorili tudi o formu. A najprej, gospa Kenge. Aha. Se opravičujem, Michael. Se opravičujem, kolegi in kolegice. Najprej bomo torej prosili gospod Kenge, ki je bila voditeljica te misije. Cecil Kenge je vodila uh, misijo na Forum za temeljne pravice in uh, ona bo sedaj predstavila, kaj se je zgodilo, na to pa bomo besedo predali direktorju. Kakorkoli že, to je bila zelo uspešna delegacija, ki jo je vodila Cecil Kenge. Cecil, izvodi, beseda je tvoja, prosim, povej nam, kaj se je zgodilo in eh, kakšni so glavni sklepi. Presidente, grazie Claude. È stato un piacere, un grande piacere per me. Najlepša hvala, Claude. V veliko veselje mi je bilo, da sem lahko predsedovala delegaciji Evropskega parlamenta pri forumu, ki ga je FRA organizirala lani septembra. Rada bi se zahvalila predsedniku Oflertju, direktorju Oflertju za njegovo današnjo prisotnost s tem ste pokazali, kako eh, pomembni so za nas eh, odnosi z Agencijo za temeljne pravice. Eh, to je nek unikum, ste nadzornik nad temeljnimi pravicami in vaša vloga je izjemno pomembna. Lahko smo sodelovali na plenarnem zasedanju in v različnih eh, drugačnih formatih, eh, srečali smo se s predstavniki civilne družbe in prispevali k prioritetam FRA do leta 2022. Kot je bilo večkrat povedano, je Evropska unija v zadnjih desetletjih naredila veliko za zaščito človekovih pravic. Veliko diskriminatornih ovir je bilo odpravljenih in uh, zbrali smo politični pogum, da smo eh, začeli tudi postopek v skladu s sedmim členom. Osredotočili smo se tudi na druge oblike diskriminacije. Javno bi se rada zahvalila direktorju Flertju za njegovo podporo v eh, tem boju, ki ga bije ta odbor v zvezi z vprašanji temeljnih pravic hvala, da ste vašo energijo vložili tudi v pripravo strategije za boj proti afrofobiji. O tem bomo glasovali na naslednjem predanem zasedanju. Zbiranje podatkov, priprava študij, ozaveščanje, vso to delo je bistvenega pomena in ga ne moramo kar tako preprosto oceniti. Ravno zato bomo pripravili tudi to strategijo, izpostavili to grozno eh, obliko diskriminacije afrofobije. Zagotovim vam lahko, da je celotno osebje agencije tekom let vedno prisluhnilo odboru, vedno sledilo delu odbora. Marsikaj smo že naredili, ampak veliko časa eh, dela nas čaka tudi v prihodnosti. Pred nami so eh, številni novi izzivi, sploh glede na to politično ozračje sovraštva, ki eh, vlada praktično povsod po Evropi. Nacionalisti, populisti, ksenofobi se pojavljajo povsod in iz dneva v dan grozijo vrednotam Evropske unije. Delamo tudi na listini temeljnih pravic, ki jo je treba izvajati, uporabljati. Govorimo o eh, nadaljem preživetju Evropske unije. Posvetili smo se tudi področjem, kjer eh, je treba upraviti še več dela. Sploh to velja za eh, zločine iz sovraštva na spletu in v fizičnem svetu, na to razmere za mladoletnike. Eh, za migrante. Eh, populistične vlade izkoriščajo to situacijo, eh, izkoriščajo situacijo plovil v sredozemlju in drugot. Komisijo smo pozvali, da ukrepa zoper javne. izjave italijanske vlade. Odeležili smo se tudi zasedanja eh, svetovalne skupine strokovnjakov za temeljne pravice. Eh, ob tej priložnosti sem izpostavila potrebo po rednem strukturiranem dialogu s civilno družbo. Izpostavila sem, da mora Evropski parlament odigrati pomembno vlogo na tem področju skupaj z združeni, ki skrbijo za temeljne pravice, skupaj s komisijo, skupaj s državami članicami oceniti mora nacionalno zakonodajo na področju človekovih pravic. Na koncu bi rada pozvala še k naslednjemu. Ne moremo eh, zahtevati od FRA, da eh, rešuje številne nove izzive brez finančnih sredstev, ki so za to potrebna. FRA deluje na zelo eh, različnih področjih, eh, krepi stike s civilno družbo in nacionalnimi parlamenti, omogoča nam, da razvijamo nove strategije, da se borimo proti tej. Eh, proti eh, temu ozračju strahu. Ampak, če želimo, da je ta boj uspešen, potem moramo povečati finančna sredstva, ki so temu namenjena. Hvala direktorju Flertiju, hvala eh, osebju, ki nas je sprejelo na Dunaju. Upam, da se bomo lahko odeležili tudi naslednjega foruma. Hvala. Najlepša hvala, Cecil, za to poročilo. Mislim, da ste s tem pokazali, v kako zapleteni situaciji je ta agencija, je agencija za celotno Evropsko unijo, odgovarja parlamentu in kot ste dejali, eh, to počne na čim bolj učinkovit način, eh, odgovarja. Eh, nam v zvezi s posamičnimi eh, prošnjami za informacije in pomoč. Eh, direktor je to že izpostavil v preteklosti, ampak to je težko delo. En dan govorite o sredozemlju, drugi dan govorite o afrofobiji. Te teme so izjemno kompleksne. Michael je o tem že večkrat govoril, brez dvoma bo o tem še govoril. Forum je dobra stvar, upoštevati moramo kompleksnost tega dela, ki ga izvaja agencija. Zabeležili ste številne uspehe, seveda pa so pred vami tudi številni izzivi. Michael, prosim, sedaj besedo dobiš eh, ti, na to pa bomo prisluhnili kolegom in kolegicam. By... Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Hvala članom in članicam odbora. Hvala tudi gospe Kenge za vaše komentarje v zvezi z odnosi agencije in odbora. Mi obstajamo tudi zato, da služimo vam in še naprej bo naša glavna prioriteta, ena od glavnih prioritet, da podpiramo parlament pri spoštovanju temeljnih pravic v Evropski uniji. Vaše tople besede bom prenesel kolegom in kolegicam v agenciji. Vse to, kar dosežemo, je rezultat dela 110 oseb. Omenili ste številne teme, k nekaterim se bom še vrnil danes. Sam sem še posebej eh, ponosen na podatke o afropobiji, ki smo jih izbrali. Vemo, eh, kako to prispeva k eh, izpostavitvi te razprave. Ta teden se ukvarjamo s sovraštvom uperjenim proti muslimanom in naša agencija zagotavlja posodobljene podatke o sovraštvu proti muslimanom v 28 državah članicah. Naj se dotaknem sedaj foruma, rad bi se teplo zahvalil gospe Kenge in delegaciji za vaše sodelovanje. Hvala tudi vam, gospod predsednik, za to, da ste odigrali pomembno vlogo v forumu. Hvala tudi drugim članom in članicam odbora in pa parlamenta kot takšnega. Hvala tudi prvi podpredsednici, gospe McGuinness. Cenimo zelo raznolike vloge, ki jih poslanci igrajo in so jih eh, igrali tekom različnih dejavnosti foruma. Z velikim zanimanjem smo prebrali osnutek poročila, ki na zelo natačen način eh, poskuša ujeti energijo tega dogodka. Forum za temeljne pravice je bil in še vedno ostaja glavni eh, redni dogodek agencije. Združuje zelo raznolike skupine, ki na to skupaj razpravljajo o temeljnih pravicah v Evropski uniji. Nimam dovolj časa, da bi se dotaknil vseh teh eh, skupin, ampak gre za vse očitne skupine, na to pa še eh, tiste, ki jih sicer ne bi pričakovali, ampak vseeno morajo biti del eh, teh pogovorov. Omenili ste Frem, sam bi omenil še delovno skupino Koham, ki je prav tako pomemben akter. 700 ljudi se je udeležilo foruma. In forum kot takšen ima določeno vrednost sam po sebi. To je priložnost za izmenjavo idej, za eh, vzajemno podporo, ampak eh, ta forum lahko pravičimo zgolj, če na to pride do nekega učinka, če vidimo, da prihaja do sprememb na podlagi tega, kar se je dogajalo na forumu. In eh, imamo dokument, ki nosi naslov izjava predsedujočega. Še naprej se osredotočamo na izvajanje te izjave predsedujočega. Naj vam dam nekaj primerov. Gospa King je dejala, da smo se osredotočali na to, kako bolje uporabiti listino o temeljnih pravicah v vsak dan v Evropske unije. Na tej podlagi so nastale številne ideje, ki jih sedaj vključujemo v eh, to obletnico listine. Naprimer, eh, preglednice po državah eh, na podlagi listine. Na to uh, vidik človekovih pravic v okviru vladavine prava. O tem smo se pogovarjali na forumu in eh, to je odraženo tudi v sklepih eh, predsedstva po dialogu o vladavini prava. Naprimer, na to otroci migrantov. Ozrotočili smo se na otroke, eh, ki so del migracij. Ozrotočili smo se na različne vidike človekovih pravic in s tem posvečamo pozornost otrokom tekom celotnega našega dela v eh, kontekstu migracij. Na kratko bi se dotaknil prihodnosti. Kakšna obliko bo zauzel forum v prihodnosti? Forum je bil, je bil predmet eh, eksterne evalvacije, rezultati so z nami, kolegi bodo to ocenili do eh, maja in razmislili o eh, prihodnji obliki foruma, ne vem, kako se bo odločil naš eh, odbor, eh, ampak razmišljamo o nadaljni eh, redni organizaciji foruma, verjetno bo naslednji potekal leta 2021. Hvala še enkrat za vaše zanimanje za ta forum in hvala za vaše tesno sodelovanje pri forumu. Hvala. Hvala lepa, Michael. Seveda bi lahko omenili veliko vprašanja, ampak hvala lepa, da se osredotočate na forum. To je bil velik uspeh. Tako. Tomas Dehovski je bil tudi na misiji, je ravno kar prišel. Tomaš, želiš kaj povedati o tej udeležbi? Hvala. Děkuji, Michaeli, za tvůj příspěvek. Děkuji. Hvala lepa, Michael, za vašo predstavitev. Hvala lepa plot za to, da ste me prosili, da sem prišel in da spregovorim tukaj. Sodelovanje z Agencijo za temeljne pravice je eno najboljših partnerstv, kar jih imamo. Kar nekajkrat sem jih obiskal, tudi še pod prejšnjim direktorjem in to moram reči, da je res smetana. Kot stani poročevalec za razrešnico v Evropskem parlamentu, če bi moral imenovati agencijo, ki je resnično opravljala zelo dobro delo, potem bi agencija za najmanje pravice dal verjetno na prvo mesto ali vsaj prvo ali drugo. In to je pomembno, kajti morda kdo meni, da agencija za temeljne pravice se sooča z veliko težavami. Če pa ne, potem pa se to ne sme izkoriščati za propagandne namene. Nihče tega še ni omenil. Mislim, da je pomembno povedati pred volitvami točno to. Mi, kot srednje evropske države, smo še prav posebno izpostavljeni ruski propagandi. In pomembno je to povedati, kajti to je pomemben vidik te agencije. Kolegice in kolegi, zelo zadovoljen sem bil, da sem sodeloval na tem forumu. Seveda obstajajo razlike v videnju stvari. Sam sem konzervativec po naravi, zato mislim, da se morajo demokrati vsesti skupaj za mizo in se pogovarjati. Dejstvo, da ponujate takšno priložnost, da se ljudje pogovorijo, vodijo resno razpravo, je zelo pomenljivo. To doda globino in dodatno razsežnost evropskemu projektu. Kadarkoli sem prosil za kakršnokoli strokovno mnenje, sem čakal najdlje teden. Tako da sem bil vedno prijetno presenečen z vaše strani. Eh, delo, ki ga upravljate, naprimer migracije, zloraba otrok, trgovina z otroki. Zelo hitro ste mi ponudili dokaze in podatke. Tako da mislim, da vas moramo še naprej podpirati tudi dolgoročno. v svojem govoru pa se dotikam vprašanja, ki je nekoliko neodvisno tega, kar upravljate na Dunaju. Ampak ali bi tudi enako smet spoloma morda moral biti del vašega mandata? Zakaj bi morali imeti manjšo agencijo, ki se ukvarja samo s tem? Zakaj ne bi to bilo del večje agencije, ki primerjavi z manjšo? lahko to metodološko bolje obdela. In nadaljujte z izvrstnimi poročili, ki jih pripravljate, resnično izvrstnimi. Moram reči, da še nikoli nisem prebral poročila vaše strani, ko bi potem moral reči, da ni bilo dobro, da ga je potrebno izboljšati. Prav tako bi rad povedal, da je tudi kakovost poročila, odbora Libe zelo povezana s kakovostjo dela vaše agencije. Seveda gre za odnos simbioze, podpirati se moramo drug drugega. Tudi poročilo Cecil Kienge kaže, kakšen je vaš mandat in to zadeva celotno misijo. In mislim, da se vsebinsko lahko strinjamo skoraj da glede vsega. Zato sem vesel, da imamo sedaj priložnost danes tukaj izraziti zaupanje v sodelovanje. Upam, da bo naslednji parlament Maja še naprej tako dobro sodeloval z vami, kot smo mi v zadnjih petih letih. Hvala. Thank you very much, Thomas. Hvala lepa, Tomaš. Sedaj pa še kdo drug. Barbara, prosim, Barbara Spegneri. Io mi associo ai ringraziamenti del... Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila. Pridružila bi se rada zahvali predsedujočega vam, gospodu Flaherty. Še prav posebno bi se rada zahvalila agenciji za to aktivno sodelovanje, ki ste ga zagotovili pri poročilu AFKO o izvajanju listine o temeljnih pravicah. Gre še prav posebno za preiskavo zavez obveznosti agencije, ki so bile naložene strani EU. Potem pa tudi poročilo o izvajanju karte, ki je listina, prosite, ki je bilo priloženo. To zadeva in vključuje sistematično vključevanje agencije tudi v vsakešne dejavnosti Evropske unije. Za me je to tudi ključna točka. Tudi kot poročevalka na to temo moram reči, da gre ta zahteva po vključevanju prek formata foruma. Vse skupaj moramo staviti bolj sistematično. Kaj pa bi pomenilo to, kako bi lahko to organizirali? Namreč to ni popolnoma jasno zapisano v poročilo. Ta zahteva je podana, ampak rada bi izvedena, da bi izvedena, kako bi to lahko izvedli, da bi resnično se odvali na to zahtevo, kako bi kar najbolje lahko vključili agencijo v naše delo. Hvala lepa. Še kdo? Ne? Potem pa Michael, prosim. Hvala lepa poslancem za prijazne besede. Vse to bom sporočil kolegom na Dunaju. Hvala lepa, gospod Stehovski, za vaše pripombe in udeležbo na misiji. Hvala lepa za vaše vprašanje. Mimo grede, zelo cenim, da cenite delo agencije tako kakovost kot hitrost. To mora biti v središču, v spredju naše pozornosti, torej hitro, nas potrebujete in kakovost, da se lahko zanesete na nas in naj vam zagotovim, da bomo temu gotovo namenjali še pozornost. Kar se tiče enakosti med spoloma, eno je, da moramo zagotoviti ustrezni pristop na vse, kar počnemo, in potem tudi to, da imamo agencijo, ki se osredotoča na to. Kar se tiče prvega, moram povedati, da te dni namenjamo pri migracijah pomen enakosti med spoloma, pri migracijah diskriminaciji na splošno, razlike med moškimi in ženskami. To bo ostalo za nas zelo pomembno, kar se tiče osredotočenja na spol, pa imamo seveda sestrsko agencijo, s katero zelo tesno sodelujemo. In tako to izgleda v tem trenutku, zato verjetno bolje, da ne govorim o podrobnostih. Hvala lepa, gospe Spinelli, za prijazne besede. Zelo Hvaležni smo bili za mnenje o listini, o popletnici in sedaj tudi koordiniramo dogodek, ki se bo dogajal danes in jutri v Oxfordu, da bomo torej slovestno počastili obletnico in da bi listino potem vse zeljne skupine tudi uporabljali. Potem pa specifično vprašanje gospe Spinelli, kar se ječe vprašanje dela agencije pri zakonodajnem delu Unije. Pomembno je povedati, da že sedaj igramo pomembno vlogo pri podajanju podatkov. Podamo vam dokazno gradivo, ki jo potrebujete za izbire, ki jih potem morate izvajati. Študije, kaosne raziskave, potem stališča različnih akterjev. To bomo še naprej podajali. Kar se tiče specifičnih mnen, glede zakonodaje, pa smo seveda omejeni z uredbo, ki zadeva našo agencijo. To lahko počnemo samo na vašo zahtevo. Gotovo bo to vedno na podlagi ad hoc zahtev in naša zmogljivost, da se odzovemo, bo v veliki meri odvisna od pristojnosti, na področju pa tudi od naših zmogljivosti. Torej, vsa ta vprašanja si bo potrebno ogledati, če bi naj to razsežnost našega dela prilagodili v prihodnje. Hvala. Um, um, Hvala lepa, Michael. Tako, želeli smo vas dobro izkoristiti, vašo navzočnost danes tukaj. Sedaj pa gremo na naslednjo točko vaše navzočnosti. To je izmenjava mnen, razdevo koordinatorjev, kar se tiče fenomena antisemitizma v Evropi. Sveda je to ena od tem, o katerem smo govorili tudi v forumu Agencije za temeljne pravice in to smo želeli resnično dati na dnevni red in imeti razpravo še pred koncem mandata. To bomo storili sedaj. Hvala lepa še enkrat, da ste pripravljeni nas uvesti tudi v to tematiko. Prosim torej za uvodne besede o antisemitizmu v Evropi. Uh, Hvala lepa, naj se zahvalim odboru za to, da ste to točko dali na dnevni red. Hvala lepa gospodu Zdehovskemu pri njegovi vodilni vlogi pri tem. Sveda ne potrebujete mene, da vam povem, da imamo težavo z antisemitizmom v Evropi. To poznamo, to sramotno prehaja med generacijami in to je zelo problematično v zadnjih letih. Pred petimi leti smo pripravili prvo študijo, ki kaže, dokazuje razsežnost problema. Potem smo ponovili še nekaj študij in rezultate smo objavili lani decembra. Študija je bila največja izvedena študija judo, kadarkoli globalno gledano. 16 tisoč odgovorov smo dobili v 12 državah članicah. Ampak ne gre samo za teh 12 držav članic, gre za zgodbo judov po vsej EU. In z izbiro vzorcev smo lahko zajeli mnenje 96 odstotkov judovskega prebivalstva v EU. Skrajno rečeno so bili rezultati zelo mračni, nekaj številk. 85 odstotkov judov, ki smo jih anketirali, To so torej tisti, ki se sami prepoznavajo za jude. 85 odstotkov jih pravi, da je največja težava v njihovem življenju ne brezposobnost, ne dostop do zdravstvenega sistema ali kakšno podobno vprašanje. Ne, največja težava je antisemitizem. 85 odstotkov, 90 odstotkov anketiranih je dejalo, da se je antisemitizem v zadnjih petih letih povečal, odkar smo zadnjič izvedli študijo. Kje pa to izkusijo? 90 odstotkov jih pravi, da na spletu. 73 odstotkov ne govori o javnih prostorih, 71 odstotkih o medijih in 70 odstotkov v politiki, političnem prostoru. Kar se tiče neposrednega osebnega strahovanja, je skoraj tretjina ljudi dejala, da je to že doživela v zadnjem letu dni. In kot boste morda pričakovali, so oblačila najpogosteje sprožila nadlegovanje. In to je nenavadno v naših študijah, kajti običajno vidimo, da imajo ženske slabše izkušnje kot moški zaradi oblačil, tukaj pa so moški tukaj bolj prizadeti. 28 odstotkov je doživelo tako obliko, 40 odstotkov pa se boji, da bi se to jim eh, enkrat zgodilo. In to vodi potem do najbolj mračnih številk v študiji zaradi strahu. 38 odstotkov tistih, ki smo jih anketirali, pravi, da so razmišljali o emigraciji, da bi zapustili EU zaradi varnosti. Zelo nizka raven poročanja je v teh incidentih, 80 odstotkov ne poroča o tem pomembno je to vedeti, kajti to nam pove, da je vsakoradni podatek pocenen, ker pač se enaša na tistem cenete, kot jih poročamo. In 70 odstotkov agentirancev je bilo mnenja, da država ne počnejo dovolj, da bi bili varni. Naj zaključim, številko, ki ni naša, to je iz Eurobarometra komisije januarja in kaže, da poprečno po EU 43% ljudi pravi, da antisemitizem ni nič posebnega, ni pomen vprašanja v EU. Skoraj polovica prebivalstva težave ne vidi. Skoraj vsi v judovski skupnosti pa tu vidijo resno težavo. Torej, kaj storiti? Mislim, da je zelo pomembno kot izhodišče priznati, koliko se že počne. Parlament je sprejel pomembno resolucijo o boju proti antisemitizmu. Komisija je sprejela dragoceno pobudo, imenovali so koordinatorja za boj proti antisemitizmu. Visoka skupina za boj proti rasizmu, ksenofobiji in drugim oblikam nestrpnosti opravlja pomembno delo v poročanju te oblike sovražnega govora. In ne morem tudi dovolj izpostaviti pomena izjave sveta 2.18 in povezave s to izjavo. Nekatere najave politik strani komisarke Jurove pred nekaj tedni. Kot element tega izhodišča na naše ukrepe bi želel pohvaliti delo zavezništva za spomin na holokaust. Temu predseduje trenutno Luksemburg. Zavezništvo je podalo dragocene opredelitve, ki nas vodijo pri našem delu, pa tudi pri delu starih delih EU. Torej, vsi ti dragoceni elementi kot temelj našega dela, naj zaključim nekaj, s nekaj specifičnimi priporočili. Najprej, našem delu in druge skupine nam pravijo, da moramo več dela upraviti ne, ne za jude, ampak z njimi. Sodelovati moramo pri prepoznavanju izzivov. Drugič, pomemben del novih pobud za boj proti antisemitizmu bi moral se osredotočiti na izobraževanje. To je še prav posebno pomembno sedaj, kajti zadnji preživeli holokausta še ostajajo in se zanašamo na njih, da pripovedujejo svojo zgodbo. Od sedaj naprej to ne bo več možno, bomo morali najti nove načine o izobraževanju o grozotah holokausta, da se to nikoli več ne bo ponovilo. Nadalje, zelo prozaično, boljše delo moramo opraviti pri zagotavljanju fizične varnosti za judovske skupine in judovsko infrastrukturo. Varnost mora biti brezplačna, to je pomembno da bi judovske skupine morale plačevati za zaščito, je zelo, zelo problematično. In končno, bolj se moramo boriti proti antisemitizmu. In to morajo tudi države članice storiti pri prenosu ustrezne zakonodaje EU. Tukaj govorim še prav posebno o direktivi o pravicah žrtev in o zakonodaji o rasizmu in ksenofobiji. Dejal sem končno, aha, še ena točka, se pričujem, predsednik. Naj vam zagotovim, boj proti antisemitizmu bo v srčju dejavnosti naše agencije. Sprožili bomo razprave o naših podatkih vsake priložnosti na nacionalni ravni. Periodično bomo ponavljali to študijo in bomo še naprej pripravljali posodobitev podatkov, kar se tiče boja proti antisemitizmu v EU. Seveda pa moramo vedeti, da je kakovost podatkov zelo neenaka podpirali bomo pobude za spomin na holokaust in podpirali bomo institucije, tudi vas in komisijo o vaših odilnih vlogah pri tem ključnem boju za EU. Hvala lepa. Hvala lepa, Majko. Sedaj pa gospod Zdehovski, gospa Spinelli. Najprej gospod Zdehovski, prosim. Děkuji, Klode, děkuji, Michali, za úvodní... Hvala lepa, Klod za vaš, vašo napoved in hvala lepa, Michael, za vaš odziv. Hvala lepa, da ste nam omogočili, da spregovorimo o tem vprašanju. Hvala lepa tudi koordinatorjem preko vseh političnih skupin, da so se strinjali z mojim predlogom, da se pogovorimo o antisemitizmu tukaj v Evropskem parlamentu še pred koncem sklica tega parlamenta. mislim, da ta predstavitev kaže nekaj zelo dobro, da se antisemitizem širi in to vedno bolj. Sestal sem se s predstavniki judovske skupnosti iz več evropskih držav. In od 2015 so države članice na sistematično opozarjale, da obstajajo verbalni napadi na judovsko skupnost. Še huje, vedno več je tudi fizičnih napadov. Pred približno letom dni sem bil na švedskem in tam so mi dejali, da in slišali smo že za Malme da so nekateri imeli take izkušnje, da so otroci, da so starši morali otroke umakniti iz šol, ker so drugače otroke napadali. Torej, moje vprašanje je, zakaj, če gre za tako bogato državo, veliko krat gre za bogate države, zakaj antisemitizem tako cveti, kako se lahko zgodi, da je veliko ljudi pozabilo na zgodovino in grozoto koncentracijskih taborišč. Poglejmo si javno razpravo o antisemitizmu. Poglejmo, koliko ljudi piše v svojih komentarjih, da je potrebno zaključiti to, kar se je začelo. Resnično mislim, da moramo pritisniti na platforme da se bodo osredotočili na boj proti antisemitizmu. Pa ne samo to. Sodelovati moramo z ljudmi, da se borimo proti znakom tega ekstremizma. Če se sistematično krši pravice javne razprave, potem mora Evropska unija biti dokaj jamči za temeljne pravice in ozor za sodobno demokracijo. Moje vprašanje je torej, zakaj Izrael gradi nove nasrbine nedaleč od Tel Aviva za 10.000 judov, ki bi naj prišli iz Francije. Zakaj gradijo to za francoske jude? Zakaj število švedskih in nemških judov v ZDA narašča. Mislim, da so ukrepi, ki jih je Michael omenil, zelo pomembni. Potrebno je to ustrezno izvajati strani držav članic. Dejal sem že, da je enostavno nespremljivo, da je to, kar se dogaja v veliko državah članicah EU, nekaj, kar se dogaja To je nespremljivo, potrebno je ukrepati. Če bomo izgubili boj proti antisemitizmu, potem mislim, da bomo izgubili boj proti kršitvam človekovih pravic v EU na splošno. Hvala lepa, Barbara, prosim. Grazie, <clears throat> Claude, io condivido la Hvala lepa, Klod. Strinjam se s pomisleki in tem, kar je bilo izrečeno, glede antisemitizma. Dve kratki vprašanji za vas. Eno od vprašanj omenja tudi odstotek, ki ste ga omenili, kaj se tiče števila judov, ki želijo emigrirati iz Evrope. Dobro bi bilo imeti tudi podatke, kam bi želeli iti tisti, ki želijo zapustiti Evropo. Sama sem judinja. In če bi želela zapustiti Evropo, ne bi vedela, kam iti. Drugo vprašanje. Opredelitev antisemitizma. Gotovo se zavedate, da je to zelo sporno vprašanje tudi znotraj judovske skupnosti. Veliko judov se zaveda nevarnosti, da bi to razširili tudi na kritiziranje izraelske vlade. Mislim, da je pomembno, da Evropski centr za nadzor rasizma in ksenofobije in agencija za tajne pravice se osredotočata na boj proti antisemitizmu mislim pa, da pravo predelitev na to temo strani agencije še nikoli ni bila sprejeta. Torej, rada bi vedela, kakšne so razmere glede te definicije. In seveda bi bilo potrebno to bolj razčistiti. Hvala lepa. Hvala lepa, Barbara. Ja, se upravičujem še gospod Koh, prosim. Oprostite, gospod Köster. Hvala lepa za vaše poročilo, hvala lepa, Klot. Zelo sem vesel, glede tega, kar ste dali, da je to ena najpomembnejših točk vašega dela. Še prav posebno, kar se tiče boja proti antisemitizmu, to se mi zdi ključno vprašanje v EU. In vaši podatki so tudi jasno ponazorili, da je sramotno, vsaj kar se mene tiče, da po holokaustu 38 odstotkov judin in judov razmišlja o tem, da bi zapustili EU. Po drugi strani pa 50 odstotkov državljank in državljanov EU sploh ne vidi problema antisemitizma. Tu obstaja velika težava, tu moramo ukrepati in to takoj. Morda lahko poveste kaj tudi o vzrokih. Zakaj je tako? da se judi in judinje čutijo tako ogrožene v EU. Vlade so sestavljene tudi iz strank, ki so desno populistične, ki spodbujajo antisemitizem. Pomislim lahko na aktualnem primeru v Avstriji, kjer je na avstrijski televiziji bilo govora o antisemitu. In so ga hvalili, in za SPO ni bilo to nobena težava. In potem tudi Viktor Orban objavlja kampanje in plakate za antisemitsko osebino. Pa tudi na polskem je vlada sprejela zakon, kjer poljskih državljanov ne smejo obtožiti za zločine proti judom, holokaustu. In tukaj mislim, da se moramo bolj omejiti od tega. Mislim, da mora to biti temelj za boj proti antisemitizmu. To samo poganja antisemitizmu. Semitske sile naprej. In pogosto imamo tudi razpravo o antisionizmu in antisemitizmu. Mislim, da se včasih v razpravi o antisionizmu skriva tudi, skrivajo tudi presotke v razpravi o antisemitizmu. In mislim, da bi opredelitev zavezništva za spomin na holokaust moralo obveljati. Gotovo moramo ostati pri tej opredelitvi. Hvala. Hvala lepa, zelo dragocen prispevek. Ali lahko še sam zastavim vprašanje? Majko, vprašanje ekstremizma, element right, teorije zarote in tako dalje in tako naprej. Vem, da si je agencija to vprašanje že ogledala. Ekstremistične osebine, ekstremno nasilje akti nasilja. In potem še vsi elementi, ki tičijo za tem. Je pa to precej zapletena zadeva. Težko je ugotoviti, ali prihaja tudi do tega, da se nekako antisemitizem in alternativno gibanje povezujete in se to združuje tudi v nekakšno proti migransko zmešnjavo sporočil. Gotovo obstajajo rasistična antisemitska sporočila vsem tem. Kakšna je vaša analiza vsega tega? Prihaja do povezovanja teh gibanj ali je to ločeno? Je pa zanimivo, bilo slišati o podatkih o rasti antisemitizma na spletu. Hvala. Težko bom odgovarjal na posamezna vprašanja, kajti vprašanja so se prekrivala, zato bom strnil tudi odgovore. Na začetku bi poudaril, da se bomo s tem problemom spopadli, samo če bomo razumeli, da mora to biti naša prednostna naloga. To ne more biti samo še ena izmed zadev, s katero se bo treba ukvarjati. Ne, to je bistvenega pomena za Evropsko unijo. Kakšen je smisel Evropske unije, če ne more zaščititi svojih judovskih skupnosti? Potem smo pustili na cedilu jude, pustili smo na cedilu sami sebe. To ni več. Uh, mesto, kjer bi želeli živeti potem? Eh, v to je treba usmeriti več sredstev in pa več pozornosti. V Evropski uniji obstaja nekaj dokazov za to, da se tej zadevi sedaj posveča več pozornosti. Imamo pobudo komisarke Jurove, imamo tudi recimo izjavo sveta, če naštejem samo uh, dve takšni pobudi. Uh, kakšni odzivi so potrebni, ko gre za uh, antisemitizem? Mm, torej širši in ožje bi tukaj odgovoril. Prav gotovo je val populizma prinesel seboj tudi antisemitizem. Zato obstajajo jasni dokazi. No, in na takšne, takšna populistična in antisemitična sporočila se hitro širijo tudi po spletu. Uh, Danes sem prišel v dvorano, ko ste razpravljali o študiji, o dezinformacijah in propagandi in uh, govorili ste o potrebi po odstranjevanju sovražnega govora. Seveda pa ne smemo iti predaleč, zato da bi ovirali svobodo govora. Naša agencija želi podpreti vsa prizadevanja na področju boja proti antisemitizmu in propagandi. Eh, potem eh, seveda moramo zato bolje razumeti tudi vpliv umetne inteligence na človekove pravice. Bolje moramo spoznati posledice umetne inteligence. Sedaj sem se sicer nekoliko oddal, oddaljil od uh, vaših vprašanj, ampak treba je nadzorovati te negativne algoritme. Če se vrnem k antisemitizmu, treba je poskrbeti za izobraževanje o tem, treba je dvigniti osveščenost. Um, ni kriv, da polovice evropskega prebivalstva da ne prepozna problema antisemitizma. Ne, to je naš problem, ker nismo dvignili osveščenosti o tem med uh, mladimi in med uh, starejšimi. Zato pa je potreben cel skupek ukrepov, o katerih sem govoril prej. Potem eh, naslednja točka. Slabo smo se odrezali pri preganjanju antisemitičnega govora. Ljudi ne spodbujamo k temu, naj to prijavljajo. Ljudje tudi ne želijo prijavljati incidentov, saj jih je strah. Eh, no, in zato je potrebno, da jih obravnavamo z vsem spoštovanjem. Treba je se odzvati na njihove pritožbe, treba je poskrbeti za preiskave in za kazenski pregon antisemitičnih dejanj. Šele ko bomo začeli um, takšne primere resno preganjati, bo prišlo do sprememb. Potem definicija, kar nekaj je bilo rečenega o tem, gospa eh, Spinelli je omenila dolgo zgodbo te definicije z EUMC in tako naprej ni agencija, ni naloga naše agencije, da poskrbi za definicije. To mora biti določeno v zakonodaji in v zakonodaji morajo biti določeni parametri za izvajanje zakonodaje. To ni naša naloga. Mi pa lahko podpiramo pri sprejemanju zakonodaje, ne moremo pa določati parametrov in obsega zakonodaje. Um, Za spremembo mandata EUMC pravzaprav nismo želeli spreminjati definicije ali pa se dotikati definicije. V sodelovanju za komisijo in drugimi pa smo seveda pripravljeni eh, vas podpirati pri tem. Ne moremo pa sami določati definicije, kajti to preprosto ni v obsegu naše pristojnosti. Uh, potem želja po emigraciji judov. Gospa Spinelli, lahko vam dam po srečanju bolj podroben odgovor, ampak um, ko gre za željo ciljne države, kamor bi se judije um, ocelili, je v prvi vrsti seveda Izrael. Um, yes, anyway, <laughs> sorry, <laughs> okay, that was not. Uh taken in a humorous way, but um, yes, okay, so um, now, um, as if... Tako. No, da ponazorimo raznolike zadeve, s katerimi se ukvarja Agencija za, za temeljne svoboščine. Um, Vse lahko lotimo še naslednje točke, o žariščnih točkah. spomnim se, pod kakšnim pritiskom ste bili, ko uh, smo začeli vzpostavljati žarišne točke. To je bil res zapleten proces, ampak mislim, da je bil zelo koristen ukrep. Treba je upoštevati temeljne svoboščine in pravice prosilcev za azil in uh, pomembno je tudi to, da uh, dobimo poročilo o tem, kaj se dogaja eh, v žariščnih točkah v Italiji in pa v Grčiji. Sedaj pa v povezavi z poročilom o tem iz 22. februarja 2019. Michael, prosim, če lahko poveš, kako je, kakšno je trenutno stanje z izrešeriščnimi točki v Grčiji in Italiji. Hvala. Eh, naša agencija se zahvaljuje parlamentu za zahtevo po posodobitvi poročila eh, o um, stanju temeljnih svoboščin v žiriščnih točkah v, Grci, v Grči in Italiji. Posodobitev smo objavili februarja letos. Preučevali smo isto število žariščnih točk kot eh, v letu 2016. Devet smo jih preučili, prišlo je do nekaj sprememb v Italiji, ampak ehm, skupna številka je ostala ista. Treba pa je upoštevati spremembo stanja v obeh državah. Po izjavi EU Turčija leta 2016 je se spremenila značilnost žariščnih točk to so postala mesta, ki niso samo sprejemala ljudi, ampak so začela obravnavati tudi, um, tudi prošnje za podelitev azila. Zakaj ljudje še vedno predolgo ostajajo v žariščnih točkah v Grčiji, recimo? Eh, ugotovili smo, da je razlog za to tudi neučinkovitost eh, evropskega programa za namestitev prosilcev za azil. Tudi v Italiji so se razmere spremenile, eh, če upoštevamo ukrepe Libije za. Um, uh, preprečevanje migracij in če upoštevamo upad števila migrantov v Italiji, eh, torej to pomeni, da danes več ni prenatrpanosti žariščnih točk v Italiji. Eh, leta 2016 smo identificirali 21 pomankljivosti. No, eh, sedaj smo spet preučili vseh teh 21 pomankljivosti in smo jih opremili z mm, oznakami v uh, stilu semaforja. Eh, kaj smo ugotovili, ko gre za registracijo v azilni sistem v Grčiji, eh, so se zadeve izboljšale, nismo več slišali poročil o prekomerni uporabi sile pri odvzemu prstnih odtisov, potem sistem za identifikacijo ranljivih mm, oseb se je izboljšal v Italiji in v Grčiji. V Italiji je prišlo do okrepitve prizadevanj za boju proti tihotapljenju ljudi tukaj je seveda pomembno sodelovanje Evropske komisije z EASO in pa z drugimi relevantnimi agencijami. V Italiji je prišlo do više osveščenosti, ko gre za um, nasilje na osnovi spola, potem varstvo otrok. Grčija je vzpostavila točke za varstvo otrok v vsaki žarični točki, sprejeli so novo zakonodajo o skrbnikih v Italiji in v Grčiji um, sedaj imamo krajši, krajše čase pridržanja mladoletnikov v, Itali v Italiji um, in pa tudi v Grči so izboljšali obravnava otrok z, brez spremstva. Ehm, rekel bi, da je situacija v zvezi s tem letos res dramatično drugačna vse, ko gre za varstvo otrok. In pa potem, eh, kar se tiče ponovnega sprejema in vračanja, um, spremstvo Frontexa pri vračanju in ponovnem sprejemu je danes veliko bolje usposobljeno, pravzaprav poteka mesečno usposabljanje za to, za. Um, Za tiste, ki torej spremljajo um, operacije vračanja. Skratka, prišlo je do izboljšav, še vedno pa prihaja do kršitev temeljnih svoboščin in človekovih pravic. V Grčiji prosilci za azil pet mesecev ostajajo na otokih in tam so razmere zelo zaskrbljujoče, podstandardne, prihaja do močne prenatrpanosti zmogljivosti in uh, tudi primarne storitve slabo uh, delujejo. Eh, če podam uh, primer tega, na samo so je trenutno naseljenih 300. 3949 ljudi v zmogljivosti, v, obra, v mm, namestitvi, ki ima zmogljivost 600 ljudi. Eh, potem, če nadaljujemo, danes eh, so prosilci za azil bolje obveščeni o postopkih, ampak še vedno jih preveč postopkov ne pozna. Potem, kar se tiče državno sponsorirane pravne pomoči v Grčiji, je bil leta 2016 samo en odvetnik na Lesbosu. za 4931 oseb. Na Hiosu pa je bila prav tako pristojna ena oseba za 1369 migrantov. Če se vrnem k temi varstva otrok. Eh, postopki za oceno starosti osebe so v Grčiji predolgi, potem ni ustreznih namestitev za otroke brez spremstva. Sicer imajo namenske prostore, ampak razmere so pogosto zelo slabe. Stanje je zelo slabo. Potem rekel sem, da je prišlo do izboljšave identifikacije ranljivih eh, oseb, ampak še vedno tukaj obstajajo pomankljivosti. V Grči prihaja do pomankanja tolmačev, psihologov, zdravnikov, Eh, in drugega osebja. In to seveda pomeni, da se podaljša pridržanje ranljivih oseb in ta daljši čas pridržanosti samo še poveča njihovo ranljivost, varnost. Še vedno prihaja do mm, izbruhov nasilja v žariščnih točkah, v Grčiji in Italiji. Prenatrpanost v Grčiji poveča tudi možnost spolnih eh, zlorab in drugih, eh, drugih oblik nasilja. Uh, Eh, pogosto samske ženske nimajo ločenih prostorov, eh, večina eh, policijskih delavcev je moških, čeprav želijo zaposliti tudi nekaj več žensk. Torej, govorimo o ljudeh, ki patrolirajo žarišne točke. Tudi ko gre za sodelovanje z eh, lokalno skupnostjo, stvari niso najboljše, ni dovolj posvetovanja z lokalnimi skupnostmi. In pogosto so številke migrantov um, preprosto nedomljive za prebivalce. V Vatiju na Samosu živi 8 tisoč ljudi, tamkajšnja populacija migrantov pa šteje 4201 osebo. E, potem, vedno bolj nas skrbi tudi uporaba pridržanja, pridržanja kot, e, oblike, kot neko, neko obliko nadzora. To je problematično. To je problematično, predvsem v Grči, v primerjavi, v primeru ljudi, ki prihajajo iz držav, ki jim je samo malokrat eh, podeljen azil. Eh, no, nažalost, eh, naša agencija nima dovolj prostojnosti, da bi lahko rešila vse te probleme. Bi pa podal nekaj priporočil. Žarišne točke so nekaj pozitivnega, so um, neko poenoteno mesto, kjer so združeni vsi postopki, uh, skozi katere mora iti nekdo, ki um, emigrira v državo. Ampak Nespoštovanje postopkov v žariščnih točkah predstavlja hudo kršitev človekovih pravic in s tem bi se morali ukvarjati tudi politiki in zakonodajalci. Potem, eh, treba je okrepiti nadzor nad spoštovanjem temeljih svoboščin v žariščnih točkah. Naša agencija hm, si bo zato še naprej prizadevala, ampak potrebujemo nek stalni, um, trajnostni nadzor nad tem. Tako je predlagal tudi Evropski varuh za človekove pravice. In pa še, kar se tiče sodelovanja z lokalno skupnostjo, bolj si moramo prizadevati za to, da bi lokalne skupnosti vključili v spoštljive razprave eh, in vključujoče razprave, ko gre za namestitev žariščnih točk v njihovih vseh in mestih. Hvala. vesel sem, da si končal s tem. Um, poznam žarišne točke, vem, kakšno delo upravlja vaša agencija in res je pomembno, da je uh, agencija tam uh, prisotna in da tam izvaja evropske projekte, ter da odkriva tudi možne kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin in razmišlja o tem, kako bi lahko to odpravili. Torej, in gre za zelo zanimiv vidik vašega zelo raznolikega dela. Ehm, zanima me, če želi kdo besedo v zvezi s tem. Eh, e- Hvala za vašo predstavitev. Tri leta po sporazumu EU-Turčija žariščnih točk še vedno ne ocenjujete na pozitiven način. Jaz osebno jih ocenjujem zelo negativno. Vi ste rekli, da je prišlo do napredka, do nekaj napredka, ampak seznam negativnih značilnosti zasenči ta previdni optimizem z vaše strani jaz mislim, da je pristop žariščnih točk bil neuspešen. Zakaj sem prišla do te ocene? Če si ogledate nedavno poročila, recimo poročila zdravnikov brez meja o tem, kaj se dogaja v žariščnih točkah v Grčiji, in če berete poročila o tem, kaj se dogaja v Italiji, Eh, lahko gotovite, da tukaj obstaja velik razlog za skrb. Prihaja do eh, fizičnih in zdravstvenih zlorab eh, migrantov, ki so fizično zadržani na otokih, kajti ne morejo oditi z teh otokov. Objavljenih je bilo tudi nekaj pomembnih psihiatričnih študij o tem. Te študije govorijo tudi o psihičnem zdravju mladoletnikov, otrok. No, vi ste rekli, da se je ravnanje z eh, mladoletniki izboljšalo, ampak jaz mislim, da je to še vedno zelo pomankljivo. Pred nekaj eh, meseci smo slišali celo poročila o eh, samomorih otrok v določenih žariščnih točkah v Grči, predvsem v Noriji. no, tudi v Italiji stanje ni veliko boljše. Sedaj se je nekoliko zmanjšal obseg prehajanja um, čez sredozemlje, no, ampak še vedno tam delujejo nekatere organizacije, recimo Sea-Watch, ki niso uh, dovolj eh, obveščene o tem, kakšni so postopki, potem eh, problem je tudi to, da migranti ne dobijo brezplačne pravne pomoči in to pravzaprav krči mednarodna, mednarodno pravo. Um, ja, to kaže na to, kako kompleksno je to področje. Eh, Kornelija, izvolite. Ich habe nur eine einzige Frage. Imam samo eno vprašanje. Vse drugo je povedala Barbara Spinelli. Torej, ali menite, da žarišne točke nudijo ustrezno obliko namestitve za prosilce za azil, ki so pogosto v teh žariščnih točkah dolgo časa? Komisija je pravzaprav prisilila države članice v to, da uvedejo te žarišne točke. Ali se vam zdi? zdijo žarišne točke ustrezne, ustrezna rešitev? Thank you. Um, first, uh, with in, the, in the context of Ms. Spinelli's uh, question. Naj najprej odgovorim na vprašanje gospe Spinelli oziroma na njeno pripombo. To mnenje je osko zastavljeno. Preučujemo delovanje devetih žrišnih točk. Ampak seveda so. Seveda, kršitev človekovih pravic v primeru mm, migrantov predstavlja širši izziv. Želel pa bi spregovoriti o situaciji v osrednjem sredozemlju. Seveda nas močno skrbi visoko število smrti in utopitev v sredozemlju. To so torej ljudje, ki nikoli ne dosežejo obale, zato da bi jih lahko sprejeli v žariščnih točkah. in eh, prepovedi eh, ladjam, ki rešujejo migrante, mm, prepovedi vplutja za takšne ladje, to je seveda zelo, zelo zaskrbljujoče. Potem pa, kar se tiče primernosti žariščnih točk, eh, o tem sta spraševali obi poslanki. Naj ponovim to, kar sem že povedal. Um, prišlo je do nekaj izboljšav, ampak še vedno tukaj obstajajo resni problemi. Tako da tukaj ne želim biti eh, samo zadovoljen. Deloma je problem to, da žrešne točke opravljajo naloge, ki za nje niso bile predvidene. To bi naj bili hitri centri, ki bi hitro obdelali prošnje in potem bi ljudje šli naprej. Sedaj pa ljudje tam ostajajo dolgo časa in to je problem. Predvsem v Grčiji ljudje pet, šest mesecev ostajajo na otokih v absurdno prenatrpanih uh, zmogljivostih eh, in to je velik problem. Eh, ne vem, kaj bi lahko tukaj naredili, morda bi lahko eh, postopke za obdelavo prošen azil predstavili kam drugam, eh, tudi jaz ne poznam idealne rešitve. Ja, prav imate, žarišne točke so bile namenjene za 2-3 dni, sedaj pa so nekateri tam pridržani 4 ali 5 mesecev. No, govorili ste tudi o pomankanju odvetnikov, na vse skupaj je treba gledati celostno. Nikoli ne bomo imeli entitet, ki bi prošnje za azil obravna, obravnavali v dveh, treh dneh. To preprosto ni izvedljivo. No, je pa treba poskrbeti za jasen koncept eh, človekovih pravic, vedeti moramo, do kakšnih kršitev prihaja in te, takšne informacije so za nas seveda pomembne. Upam, da bo vaša agencija še naprej osredotočena na reševanje tovrstnih problemov. Upam, da boste zato dobili tudi ustrezno podporo. Bi pa ponovil še nekaj, kar sem rekel eh, na začetku, pa vas ni bilo tukaj. Zahvaljujem se vam osebno in pa vsemu osebju v FRA za delo, ki ga opravljate. Torej, ob tej priložnosti se vam eh, prisrčno zahvaljujem, eh, kaj ti to je zadnja priložnost, to, da se vam zahvalim. Jaz sem Britanec in bom moral oditi, čeprav bom mogoče ostal, no vi pa ste uh, Irec in boste ostali za vedno. No, um, uh, torej, res hvala, delo je težko, izzivi so veliki. Kornelija, jaz bi rad spremenil, življe, eh, spremenil eh, državljanstvo, tako da če imaš kakšno ponudbo, kar na dan z besedo. Več kot 200 tisoč eh, prošen za podelitev državljanstva je dobila že Irska. No, skratka, Agencija za temeljne svoboščine opravlja res izredno delo, vsi se tega zavedamo. dobro je, da vse skupaj učinkovito vodite. Cecilija se prav gotovo strinja z menoj, no mi pripravljamo tudi resolucijo o afrofobiji in tudi to je ena izmed pobud, eh, pri katerih eh, nas podpira vaša agencija. To je lep zgled našega sodelovanja in zato se vam zahvaljujemo. Zdaj pa prosim Kornilijo, da prevzame predsedovanje seji. Jaz moram namreč oditi. Kornelija bo predsedovala naslednjemu delu seje, ampak kolegov iz uh, svetovalnega foruma v Frontexu še niso tukaj. Tako da bomo prekinili sejo za 10 minut. Jaz moram oditi na sestanek in Kornelija bo vodila naslednji del seje. Čez deset minut se bo ta začel. Prosim, ne odidite predaleč. Hvala in še enkrat hvala Majklu in uh, Agenciji za temeljne svoboščine.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

Yes, we can open the floor for. Sedaj pa lahko začnemo z razpravo. Kolegi iz političnih skupin bodo sodelovali, morda osebje, asistenti, včasih je to boljše. No, bomo počakali še nekaj minut. Ljudje, ja, kot. So. Okay, I think, uh, I think we can start. Mislim, da lahko sedaj začnemo zadnjo točko dopoldan oziroma ob kosilu. In to je posvetovalni forum Frontexa za temeljne pravice. To je naša naslednja tema Prisluhnili bomo predstavitvi letnega poročila za leto 2018, prisluhnili bomo Marti Valesteru, predsedujoči posvetovalnega foruma Frontexa za temeljne pravice in eh, vodi urada za stike UNHCR pri Frontexu. Z nami je tudi gospod Stefan Kessler, predsedujoči posvetovalnemu forumu Frontexa za temeljne pravice in eh, višji uradnik Hvala, da ste z nami. To je zelo pomembna uh, tema. Mi eh, v Levici smo vas povabili uh, in prosili za to razpravo. Veseli nas, da ste z nami. Začeli bomo z gospod Balestero. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Vedno mi je v veliko čast, da sem z vami. Hvala, da ste me ponovno povabili, da razpravljamo o našem delu o delu posvetovalnega foruma tekom leta 2018. Leto 2018 je bilo leto sprememb. Frontex je bil pod pritiskom, da doseže svoj mandat, tudi z vidika nalog na področju temeljnih pravic. Sprejetje uredbe ETIAS, dogovor z državami Zahodnega Balkana in pa napredek pri razpravah o sprejemu uredbe o eh, Evropski meni in obaljni straži 2.0. Ne pričakujte, da bo letošnje leto kaj eh, bolj preprosto, še vedno bo izzivo veliko. Ocenjujemo naše delo in eh, nadejamo se, da bo uh, sklep o rezultatih napajal tudi naše nadaljne delo. Prišlo bo tudi do sprememb pri sestavi foruma letos. Vaša vloga bo prav tako bistvenega pomena pri tej oceni in eh, tekom postopka bomo z vami sodelovali. Naše poročilo je bilo posredovano v različnih oblikah. Upam, da ste ga imeli čas prebrati, ker je polno informacij. Veseli nas, da smo tukaj v duetu in da lahko eh, izpostavimo ključne vidike našega dela lani. Sama bi rada izpostavila okrepljeni angažma. Frontexa, kar se tiče sodelovanja s tretjimi državami. Osredotočili smo se predvsem na uradnike za stike Frontexa, ki delujejo v tretjih državah. Naši člani so obiskali Zahodni Balkan, da bi se tam pogovarjali o delu na terenu. Steklo je več razprav z uradniki za stike in pa z drugimi uradniki, ki delajo v podpornem uradu Frontexa. Letos se bomo v okviru posebne skupine pogovarjali o eh, nadaljnih ukrepih v zvezi s tem, osredotočili se bomo na pomembno vlogo uradnikov za stike pri spoštovanju standardov na področju temeljnih pravic. Intenzivno smo delali tudi na priporočilu za sodelovanje s tretjimi državami v luči prvih operacij na Zahodnem Balkanu. Priporočilo je že skoraj dokončano in bo kmalo posredovano izvršnemu odboru in upravnemu odboru. Izpostavila bi še vprašanje oseb brez državljanstva, ocenjujemo, da jih je globalno 10 milijonov, pol milijona bi se jih lahko nahajalo v Evropi. Težko je zbrati pravo statistiko zaradi številnih izzivov pri kartiranju oseb brez eh, državljanstva. Številni prišleki v Evropo prihajajo iz države, kjer je veliko oseb brez državljanstva, Sirija, Irak, Eritreja, Afganistan, naprimer, tam je že tako ali tako visoko število oseb brez državljanstva. Izpostavili smo priložnosti za eh, agencijo, da ta bolje rešuje potrebe oseb brez državljanstva prek svoje vloge na mejah, pa tudi prek eh, vloge pri oblikovanju standardov in eh, pri kartiranju oseb brez državljanstva. Upamo, da bo to korak naprej in da bo na ta način lahko agencija bolje izpolnjevala svoj mandat, eh, da bomo dobili bolj natančen uvid v dejansko situacijo v eh, tokove po Evropi in s tem tudi v eh, luči odziva agencije na to problematiko. Tretji vidik, ki bi ga rada izpostavila, je zaščita otrok in eh, vprašanje spola. V preteklosti smo se s tem že ukvarjali in s tem delom smo nadaljevali tudi lani. Zakaj sem želela to izpostaviti? Zato, ker sem želela pozdraviti trud Frontexa, ki je poskušal upoštevati eno od naših priporočil, kar se tiče eh, obravnave podatkov glede na starost in spol. Agencija je že izboljšala svojo eh, zmožnost karitiranja in eh, izvajanja operacij glede na potrebe prebivalstva to je spet treba povezati z boljšim kartiranjem števila prišlekov. Vedeti moramo, kdo prihaja v Evropo in kdo potrebuje eh, odziv oziroma posredovanje. In še četrta točka, ki bi jo rada izpostavila, to je usposabljanje. Tekom obstoja foruma se že nekaj časa ukvarjamo tudi s tem usposabljanje je sedaj postalo vedno pomembnejše zaradi širitve dela agencije tudi v tretjih državah in na področjih, kjer so tveganja za temeljne pravice višja. Imamo ekipo zelo angažiranih oseb, ki so uspele doseči cilje, ki smo si jih zastavili, glede na razvoj dogodkov. Pred kratkim smo začeli tudi s procesom kartiranja raziskav s Frontexom. Želimo bolje razumeti, kakšen je trenutni portfelj. Želimo si podpore, tako da bomo lahko bolj natančno usmerili naše nasvete glede na to, da se delo agencije širi tudi v naslednjih letih. Sedaj pa prosim kolega Stefana, da nadaljuje. Kot vidite, spet pojeva v duetu. Prvi del je zapela Marta, drugi del bom zapel jaz. Tudi sam bi rad izpostavil štiri točke. Prvič. v kontekstu operacij, kjer sodeluje več akterjev, smo zaprosili za oceno tega procesa. Operacije Frontexa niso zgolj operacije, kjer sodeluje Frontex, ampak tudi drugi akteri in dolga leta smo imeli težave pri določanju odgovornosti Eh, v okviru teh operacij. To seveda ni preprosta tema, to ni preprosta naloga in zato smo najeli dva strokovnjaka, ki bosta pripravila študijo o odgovornosti na področju človekovih pravic v kontekstu takšnih ukrepov. Še vedno pripravljamo priporočila, kjer upam večjih težav ne bo eden od rezultatov teh sestankov je bil ta, da smo izpostavili pomen znanja in poznavanja situacije pri določanju odgovornosti. Frontex mora proaktivno zagotavljati, da agencija prejme potrebne informacije. Ne smejo preprosto čakati, eh, ampak morajo biti proaktivni, vzpostaviti morajo mehanizme, s katerimi zagotovijo, da prejemajo relevantne informacije. Po drugi strani smo se strenjali tudi o eh, vlogi uradnikov za stike ter drugih akterjev glede prispevanja k temu znanju. sodelovanje z uradom za temeljne pravice pri Frontexu je za nas izjemno pomembno. Posvetovalni forum in agencija sama se nanašata, zanašata na neodvisno dobro delojočo strukturo, torej urad eh, za temeljne eh, pravice. Zato potrebujemo v eh, tej strukturi tudi ustrezno usposobljene uradnike. Za finančno leto 2017 ste dejali, da parlament še naprej poziva k zaposlitvi več oseb v agenciji. Urad za temeljne pravice še vedno nima dovolj sredstev, kar pomeni, da glede na revidirano uredbo ne more izvajati nalog, ki so bile določene. Mi ne bi mogli tega povedati bolje. Prišlo je do manjšega povečanja števila zaposlenov, zaposlenih tekom leta 2018, ampak to ni dovolj glede na trenutno situacijo. Uredba zahteva, da urad spremlja dejavnosti Frontexa, sploh pa temeljne pravice. Še slabše je to, da ni prave strukture, ki bi zagotavljala dostop do eh, podatkov za uradnike za temeljne pravice. trenutni uradnik je na bolniškem dopustu. In imamo začasnega uradnika za temeljne pravice, ki je bil imenovan iz sekretarijata, iz kabineta. Ta oseba sedaj ne opravlja nalog eh, kabineta, ampak vseeno to meče slabo luč na eh, položaj uradnika za temeljne pravice in na celotni urad. To poraja dvome glede same neodvisnosti celotne strukture. Nažalost, ni bila izvedena ocena mehanizma za pritožbe Frontexa v letu 2018. Mi smo podali naše komentarje v zvezi s tem prizivnim mehanizmom. Pozdravljamo pa trud urada za temeljne pravice, da bi spremenili trenutna pravila in eh, zagotovili boljši sistem. Ampak prejšnje ocene ni bilo, tako da sedaj nismo gotovi, če so bili vsi neučinkoviti elementi odpravljeni s pomočjo novih pravil. Še vedno nas skrbi, da mehanizem ni nujno dostopen za vse, ki želijo uložiti pritožbo. Na koncu bi rad omenil še revizijo strategije za temeljne pravice Frontexa. To je še vedno pod vprašanjem. Zadnja različica te strategije sega v leto 2011. Od takrat pa do danes se je svet malce spremenil, sploh v kontekstu Frontexa, ampak še vedno imamo na mizi staro strategijo za temeljne pravice in na vkljub našim pozivom k razvoju nove strategije je treba ta problem še vedno rešiti. Pripravljeni smo zagotoviti podporo tej reviziji. Po našem mnenju mora biti končni cilj ta, da strategija odraža okrepljeni mandat agencije. Najlepša hvala za pozornost. Sedaj pa sva pripravljena odgovoriti na kakršnakoli vprašanja, ki jih imate. Najlepša hvala za ta pomembna prispevka hvala tudi za kritične točke, ki ste jih omenili. Besedo bom najprej predala kolegom Barbara. Ona bo začela. Grazie, Koni. E... Najlepša hvala, Koni. Najlepša hvala, tudi dr. Kesslerju in eh, dr. Balestero za dokument ter za boj, ki ga bijete. Imam dve vprašanji. Sama sem eh, poročevalka za izvajanje listine o temeljnih pravicah in tekom svojega dela sem ugotovila, da ima Frontex mehanizem za interni nadzor, ki je precej zapleten. To velja tudi za temeljne pravice. V primerjavi z drugimi agencijami, torej v tem kontekstu Frontex izstopa. Ampak po drugi strani so to elementi, ki privedejo do pogoste neučinkovitosti tega internega mehanizma. In to poročilo potrjuje tako z vidika sredstev, kot tudi z vidika načela neodvisnosti in avtonomije uradnika za temeljne pravice. to kritizirate na 20. strani poročila. Kar se tiče uradnika za temeljne pravice oziroma namestnika uradnika za temeljne pravice, ki je bil imenovan iz eh, vrst samega Frontexa, to škodi interesom, ki jih imamo in to posega v neodvisnost tega organa. To je zapisano na, v, na strani 20 v vašem poročilu. Zanima me, če ste prejeli kakšen odziv izvršnega direktorja Frontexa, glede na to, da gre za resno kršitev načela neodvisnosti. Moje drugo vprašanje pa se nanaša na pritožbeni mehanizem. Mislim, da se je Stefan Kessler tega dotaknil. Dejali ste, da je težko dostopati do pritožbenega mehanizma in zanima me, če lahko o tem poveste kaj več. Zanima me tudi, če ste prejeli odziv Frontexa. Še eno vprašanje. Kakšno je vaše mnenje o vedno večji vlogi Frontexa v prihodnosti, eh, v okviru prihodnosti migracijske politike? Frontex ima vedno pomembnejšo vlogo, migracijska politika se sedaj stoodstotno osredotoča na eksternalizacijo azilnih postopkov in na vračanje. Prisilno ali pa skoraj da prisilno vračanje. Verjetno bo treba vlogo Frontexa na tem področju v veliki meri okrepiti, kar pomeni, da bomo na koncu na nek način združili zunanjo politiko ESZD in eh, njihove dejavnosti. Združili bomo zunanjo politiko in politike, ki so notranje narave. Ta amalgamat eh, SZD z drugimi besedami pravosodja in pravic ter zunanjih vidikov, eh, to je problematično. Frontex bo vedno aktivnejši v kontekstu eksternalizacije. To pomeni, da bo to veljalo tudi za dejavnosti Frontexa v tretjih državah. Poraja se vprašanje mednarodne zakonitosti takšnih dejavnosti, naprimer v primeru Eh, prisilnega vračanja, eh, vračanja eh, in ponovnega spremanja. Komisija, želi komisija morda besedo? Imate kakšne komentarje? Ne. UNHCR? Ne. Nobenih komentarjev. Prav. Potem pa imam tudi sama nekaj vprašanj. V Nemščini. Frau Balestero. Gospa Balestero, govorili ste o ljudeh brez državljanstva, govorili ste o številkah, morda lahko poveste, kje moramo najprej ukrepati, kaj moramo storiti kot prvo, zato da bi razmere vsaj nekoliko izboljšali, kar se tiče oseb brez državljanstva. Želi ste, da želite pripraviti skupne standarde, v katero smer bi to najšlo. In potem druga točka. Govorili ste o enakosti med spoloma in pravicah otrok. To se mi zdi zelo pomembno. Velika tema so tudi nosečnice. Zanima me, ali se osredotočate tudi na to pri ženskah, kaj ti nosečnice so v posebnih razmerah in seveda tudi šolanje, kje vidite pomagljivosti pri šolanju in gospoda Kesslerja je pa že poprašala Barbara Spinelli, to bi me tudi zanimalo. Toliko. Prav. Mislim, da vam lahko dam besedo, lahko se samo odločite, kdo bo odgovoril prvi. Lord, Mr. Kessler, or... Okay. Gospod Kessler. Odgovarjala bova v obratnem vrstnem redu, začel bom jaz, kolegica pa bo nadaljevala. Mislim, da se moram odzvati na vprašanje gospe Spinelli. V razpravah z izvršnim direktorjem in uh, z menedžmentu z menedžmentom Frontexa smo govorili o neodvisnosti uradnika za temeljne pravice v kontekstu imenovanja člana kabineta izvršnega direktorja na to mesto. Ampak zaenkrat je bil njihov odgovor ta, da v tem ne vidijo nobene težave. No, to me seveda ni presenetilo, ampak pravijo, da je trenutni uradnik za temeljne pravice zgolj začasen, ta oseba, ta ženska ne opravlja nalog eh, iz kabineta in eh, je tam zgolj začasno. Ne kriviti mene, jaz zgolj posredujem njihovo argumentacijo. Kar se tiče pritožbenega mehanizma, sem dejal, da je ta trenutno predmet revizije. V določeni meri se je spremenil, po mojem mnenju, na boljše, ampak vprašanje dostopa do mehanizma se nam še vedno zdi problematično. Nemška mejna policija mi je naprimer povedala, da morajo izpolniti zelo dolge eh, formularje. Ljudje, ki želijo uložiti pritožbo, jih morajo izpolniti, ampak nikoli nisem dobil ustreznega odgovora, ko sem vprašal, če eh, ljudi obvestijo, da lahko izpolnijo ta eh, formular, oziroma ali eh, zgolj čakajo, da jih ljudje sami prosijo za ta obrazec očitno morajo sami prositi, tako so povedali. Sami ste komentirali nov osnutek eh, uredbe o Evropski meni in obaljni straži, kar se tiče eh, krepitve in širitve mandata in uloge in števila zaposlenih. obstajajo tudi večje možnosti za sodelovanje s tretjimi državami. Če sem sam pravilno razumev, bo poročevalec za novo uredmo pozneje odboru predstavil pogajanja svetom in morda je bolje zastaviti Eh, vprašanja na to temo v tistem trenutku. Mi v posvetovalnem forumu ne moremo komentirati teh stvari, to pač ni del našega mandata. Lahko bi vam dal zelo dolg eh, odgovor osebne narave eh, z vidika begunske službe Nemčije, ne pa v imenu posvetovalnega foruma, zato bom raje ostal kar tiho. Najlepša hvala kar se tiče preostalih vprašanj v zvezi z osebami brez državljanstva, želim povedati naslednje. Tekom razprav, tekom lanskega leta smo ugotovili, da je ena od glavnih težav pomankanje ozaveščenosti o tej temi. Frontex ima dober položaj, da poskuša rešiti to problematiko in uh, ozaveščati, ko eh, osebe brez eh, državljanstva pridejo na naše ozemlje, eh, je treba to ugotoviti in posredovati njihove doseje v pravo smer. Osredotočali smo se na mandat agencije in izpostavimo lahko različne vidike, kjer lahko agencija marsikaj naredi. Kartiranje, ozaveščanje, usposabljanje, zagotoviti je treba, da vsi, ki eh, delajo na mejah, ki se ukvarjajo s prišleki, vedo, kakšna je situacija, kar se tiče oseb brez državljanstva, kakšna je situacija v Siriji, ki lahko privede do tega, da je neka oseba brez državljanstva, eh, kako eh, različni nacionalni organi gledajo na prenos državljanstva iz matere na otroka. Pogosto je to preprečeno na to otroci, ki se rodijo na poti ali pa Eh, otroci, ki se rodijo staršem, ki niso mogli prenesti eh, državljanstva. In eh, pomembno je, da se hitro identificira te potrebe in na to hitro posreduje te doseje v okviru pravih postopkov, ki obstajajo. Ustrezni organi morajo ugotoviti, kakšen je status, kakšno je državljanstvo osebe, ki je potencijalno oseba brez državljanstva te možnosti je treba izkoristiti in eh, postopki morajo steči. Z vidika dela Frontexa je pomembno, da se izognemo daljšim obdobjem eh, pridržanja. To lahko preprečimo, če takoj, ko neka oseba prispe, identificiramo eh, to osebo kot osebo brez državljanstva in če steče prava preiskava, prava ocena, lahko eh, to pomaga pri celotni eh, verigi postopka. Če prepozno ugotovimo, da je oseba brez državljanstva, eh, potem jo morda država, v katero bi se naj ta oseba vrnila, ne bo sprejela, ker nima državljanstva. Zato je ta eh, naloga ozaveščanja in kartiranja tako pomembna in pripravili smo specifična priporočila v tej smeri. Seveda je treba še marsikaj narediti, kar se tiče osebre državljanstva, ampak to so teme, ki so neposredno povezane z delom agencije. Kar se tiče spola in zaščite otrok, spet obravnavamo sam mandat Frontexa, kot je dejal kolega. Na dolgo in počest bi lahko govorili o UNHCR. To je agencija, ki jo predstavljam. Ampak eh, v posvetovalnem forumu imamo drugačno vlogo. Eh, mejni uradniki eh, so tisti prvi stik. Zagotoviti je treba, da je osebje agencije dobro eh, informirano, dobro usposobljeno, da imajo vse informacije, na podlagi katerih lahko identificirajo osebe v ranljivem položaju, tudi eh, noseče ženske. Uradnik za temeljne pravice pa prav tako dela v tej smeri. Potrebujemo jasne mehanizme za posredovanje dosejev. Eh, če gre za neko osebo, naprimer nosečo žensko in če uradnik Frontexa to ugotovi, potem je postopek jasen, eh, hiter in eh, hitro steče. To so glavni vidiki, kjer bi lahko ulogo agencije okrepili. Najlepša hvala. Še vprašanje o usposabljanju, pravi gospod Kessler. Hvala za vaše prispevke. Še kaj? I understood for answers you had a third question on training, but I can't remember it. Okay. Your question. Imeli ste tretje vprašanje o usposabljanju, pa se ga ne morem spomniti. Eh, Spomnim se točno, kaj je bilo. Ja, katere so tiste največje pomankljivosti pri hm, usposabljanju? ena najpomembnejših pomankljivosti je kontinuiteta. Če agencija, naprimer za temne pravice, sposablja za temne pravice, potem mi sposabljamo policijo, generacijo za generacijo, tako rekoč, ampak ni kontinuitete in ni zagotovil, da bo vsak vsak meni policist že dobil ustrezno usposabljanje prej. Potem gre tudi za jezikovne težave včasih. Ne govorijo vsi angliško, tako da je včasih to tudi težava. Ampak lahko še vi dodate kaj, prosim. Ah, sorry, there was something small with the translation. But yes, I, we are indeed... Da, res je gledamo na potrebe, kakšne bodo potrebe, da zagotovimo, da ustrezno sposobimo mejno osebje, agencije, morajo zagotoviti, da bodo vsi policisti, ki so sedaj na ravni držav članic ali tudi drugi, imeli ustrezno usposabljanje, tudi kar se tiče obvez zavedanja temeljnih pravic, pravic otrok, glede oseb brez državljanstva in tako dalje in tako naprej. Vse to bo zajeto, prav tako pa tudi bomo sedaj bolje razumeli po tem, kar smo storili glede celotnega postopka, kako iti naprej v naslednjih letih. Hvala lepa, veliko priporočil, upamo samo, da bomo res kaj storili ko slišim tukaj vse te kritike, vsa priporočila, lahko samo rečem, veliko je potrebno postoriti. Hvala lepa za to, da ste prišli. To je bilo zelo koristno. In v naslednjih letih bomo skušali doseči napredek. Hvala tudi za tole. Hvala lepa vsem, da ste prišli. Sedaj pa dober tek.